Buenas tardes. Empezamos la reunión. I will speak in Spanish. Lepo pozdravljeni. Bomo začeli s stankom. Govoril bom po špansko. Najprej bomo sprejeli dnevni red, če nimate nobenih pripomb in pa zapisnike sej 10. in 11. aprila ter 2. in 3. maja. Sedaj pa prva točka na dnevnem redu. Gre za poročilo o poročilu komisije o Turčiji za leto 2016. Gre za drugo obravnavo našega poročila. Turčija ima trenutno številne težave tudi zaradi poskusa državnega udara lanskega julija. Aprila je potekal tudi referendum o ustavni reformi. Beneška komisija je izrazila resne pomisleke s tem v zvezi. Parlamentarna skupščina Sveta Evrope je sprejela tudi resolucijo resolucijo za to, da bi še naprej izvajali spremljanje tega procesa v Turčiji. V umestnem obdobju pa je Turčija tudi odpravila izredno stanje. Prejšnji mesec je predsednik Evropskega parlamenta, gospod Antonijo Tajani, skupaj z Žanom Klodom Junkerjem in Donaldom Tuskom obiskal predsednika Erdogana. Mislim, da je poročilo AFET-a tisto, ki lahko ponudi tudi v pogledu v zvezi s tem, kakšni so odnosi med Evropsko unijo in Turčjo. Naj vas spomnim tudi na to, da bo delegacija AFET-a obiskala Ankaro, zelo verjetno skupaj z pododborom za človekove pravice. Datum še ni bil določen. Preden pa dam besedo poročevalki gospe Piri. Bi vas rad obvestil še o tem, da bo glasovanje potekalo jutri ob 9. Gospa Piri, izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Naj najprej skoristim to priložnost za to, da se zahvalim vsem poročevalcem v senci, sekretarjatu in tudi vsem, ki delajo v skupini in ki pomagajo poslancem, vsem asistentom. Hvala lepa. Dolgo časa smo delali na tem poročilu. V parlamentu velja, da obstajajo zelo različna mnenja glede Turčije, vsaj znotraj posameznih skupin. Ampak vesela sem, da nas ne uspejo razklati, tako kot se to dogaja v svetu. Mi smo pripravili zelo jasno sporočilo. Danes sicer obstajajo različna mnenja glede Turčije, ampak vseeno sem ponosna na to, da lahko vse večje skupine podprejo usmeritev, ki smo jo oblikovali v 25 kompromisnih predlogih, 397 predlogov sprememb je bilo vloženih. Usmeritev pa je posem jasna. Naša ocena gre za enoznačno oceno, je, da so izvedli referendum o ustavnih spremembah in to ni skladno s kopenhagenskimi kriteriji. Zato ta parlament poziva države članice in tudi komisijo da ukrepajo, če se bo ta svežen ustavnih sprememb začel izvajati nespremenjeno. V tem primeru bi morali preklicati instrumente, ki jih imamo na voljo za to državo. Smo ena od treh institucij, ki ima na voljo jasno strategijo in jasno usmeritev glede Turčije. Če ne bomo zauzeli jasnega stališča, če bomo imeli zgolj osebna stališča, ne bomo uspeli podati jasnih sporočil in izjav. Novembra je ta parlament z izjemo 37 poslancev podprl predlog, da se zamrznejo pristopna pogajanja. Spet smo bili poenoteni, poslali smo jasno sporočilo tudi ta teden. Je to zelo pomembno, kaj ti voditelji bodo ponovno zasedali. Dobro je, da je parlament soglasen. V parlamentu smo se večkrat že pogovarjali o razmerah v Turčiji, tega ne bom ponavljala. Mislim, da so vsi strinjamo glede same ocene. Stvari se ne izboljšujejo. Tudi sodnika Združenih narodov v Turčiji so obsodili na še sedem let. Tudi člani parlamenta so bili aretirani in sicer iz opozicijske stranke CHP na 25 let so obsodili posameznega poslanca. Opozicija je šla na pohod od Ankare do Istanbula, nosila je transparente na katerih je pisalo pravica. In upam, da bomo jutri, ko bomo glasovali, poslali jasno sporočilo turškim državljanom, v smislu, da bomo vedno na strani tistih, ki se borijo za demokracijo. S tem bi zaključila, če imate kakršnokoli vprašanje pred jutrišnjim glasovanjem, pa seveda na vprašanja z veseljem odgovorim. Poročevalci v Senci so že tretje leto zapored odigrali konstruktivno vlogo, zato nam je uspelo priti do te točke, kjer smo in jutri bomo, upam, imeli veliko večino, ki bo podprla to poročilo. Hvala. Hvala lepa. Besedo dobijo poročevalci v senci. Najprej gospod Manesko. Hvala lepa. Govorim v imenu kolegice Zomar. Kolegica bi najprej poročevalki rada čestitala za sodelovanje. Lani smo z resolucijo dosegli dober rezultat, ampak nažalost je prišlo tudi do dramatičnega razvoja dogodkov od takrat. Namreč državni udar po tem referendumu v zvezi z ustavnimi reformami. Štirje krogi pogajanj so potekali, ko smo se pogovarjali o teh kompromisnih predlogih, predvsem ko je šlo za drastične ukrepe, naprimer po propadlem državnem udaru, potem referendumu o ustavnih spremembah, skladnosti referenduma s kopenhagenskimi kriteriji, potem zatiranje svobode izražanja, veroizpovedi, zatiranje medijev. Kompromis smo uspeli doseči tudi glede formalne prekinitve pristopnih pogajanj. Ta pogajanja bi morali formalno prekiniti, če bo ta ustavni svežen v nespremenjeni obliki izveden, kajti te spremembe niso skladne s kopenhagenskimi kriteriji, kot je navedla tudi Beneška komisija. Pomembno je, da govorimo z enim glasom pri teh vprašanjih in da obsodimo diktatorsko ravnanje predsednika. Še eno pomembno vprašanje v zvezi z skladi IPA, torej predpristopne pomoči. Številni želijo, da se sredstva čim hitreje prenehajo izplačevati. Številni ne razumejo, zakaj še vedno pošiljamo denar Turčiji, ampak najprej moramo ukiniti sama pristopna pogajanja potem lahko prekinemo tudi s pomočjo IPA. Kar pa zadeva sredstva, ki smo jih že obljubili Turčiji, ta sredstva bi morali nameniti civilni družbi v Turčiji, bolj specifično beguncem v Turčiji. Omeniti bi morali tudi. Vse žalitve, ki so jih izrekli do evropskih državljanov, v smislu, da so nacisti, potem prihaja tudi do defamacije. Upoštevali smo tudi to, kar je bilo zapisano v prejšnjem poročilu iz lanskega leta. Priznavamo tudi, da je v zadnjih mesecih sicer bil dosežen določen napredek. Pogajanja so bila dobra, uspeli smo se dogovoriti o dobrih kompromisih, besedilo je dobro in upam, da ga bo jutri velika večina podprla na glasovanju. Hvala. Najlepša hvala. Kolega Belder. Ja, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kolegica Piri eh, se je zelo dobro lotila dela. Eh, zelo vesel sem bil srečanja, ko smo se pogovarjali o kompromisih. Dopustila je vse argumente. Zelo zadovoljen sem, kako je se skupaj potekalo. Dovolj prostora je bilo, da smo dejansko lahko skupaj Eh, oblikovali takšno besedilo, kjer, glede katerega smo se potem lahko strinjali. Kar nekaj časa že delujem tukaj, ampak to, ta pogajanja za kompromise so bile res mi v veselje in zato lahko z vso um, voljo pri, uh, priporočim te kompromise in bom tudi jih podprl. Uh, Kljub temu pa menim, da je izjemno pomembna ta resolucija, če si pogledate referendum. Tisti, uh, ki se zauzemajo za demokracijo v Turčijo. Turčiji so tisti, ki bi jih morali stotstotno podpreti in jih tudi uh, zagovarjamo. Uh, tudi, tukaj pa je treba biti iskren v tej razpravi, uh, treba je tukaj zagovarjati tudi turški interes in pri tem moramo imeti uh, v mislih tudi tiste, ki eh, živijo v Nemčiji ali v drugih državah Evropske unije, tudi njih ne smemo pozabiti, tudi njih moramo podpreti in da tudi bodo oni lahko uh, se vračali v državo, ki se hoče imenovati demokratična država, ne glede na to, kakšno politiko izvaja vizavi Evropske unije. Hvala lepa, gospod Pautma, gospa Val. Gospa Šake. Hvala lepa, predsedujoči. Hvala lepa, Hilde. Res sem pridrvela v dvorano, tako da upam, da bo to, kar bom povedala, imelo kakšen smisel. Namreč veliki ziv je, da predstavimo razmere v Turčiji na smiselen način in da na isti način predstavimo tudi pot naprej. Poročevalka in tudi poročevalci v Senci so po dolgih pogovorjih našli ključno usmeritev. Po eni strani opozarjamo na resolucijo, ki smo jo sprejeli lani. V tej resoluciji je parlament že govoril o določenih posledicah zaradi kršenja pravne države in zaradi kršenja pravic državljanov v Turčiji, še zlasti po tem neuspelem državnem udaru, ki je prinesel seboj tudi določene posledice. Drugo. Referendum o ustavnih reformah je bil v samem središču pozornosti. Mi smo tudi izredno navedli v tem poročilu, da če bo ta svežen sprejet v trenutni obliki, torej nespremenjen, bo to avtomatično in moram podariti žal pomenilo, da Turčija nič več ne izpolnjuje kvrhanskih kriterijev. To smo jasno navedli v tem poročilu. Mislim, da je to bistvo dela, ki smo ga opravljali. Lahko na dolgo in široko govorim o naši zaskrbljenosti zaradi trenutnih razmer v Turčiji, ko gre za manjšine, ko gre za varovalke, ko gre za neodvisnost sodstva, ko gre za spoštovanje drugače mislečih in drugače živečih ljudi. Ampak v tem poročilu smo povdarjali vse te temeljne vrednote in načela. To smo počeli tudi v preteklih poročilih vse politične skupine so se zauzemale za tak pristop. Nažalost sta svet in komisija ostala bolj redko besedna. Ravno zaradi tega bi mi kot predstavniki državljanov v Evropski uniji morali potegniti črto, biti jasni glede tega, da to, kar se trenutno dogaja v Turčiji, seboj prinaša določene posledice. Še nekaj bi rada spostavila, zato ker se ta tematika veliko krat pojavila v pogovorjih o tem poročilu in tudi o odnosih med Evropsko unijo in Turčijo. Jaz, moja skupina, niti parlament ne nameravamo s tem poročilom dati zaušnice turškim državljanom. Tudi turške državljane skrbi smer, v katero se je podala država ampak če v Evropski uniji ne bomo podpirali nekaterih temeljnih načel, ne vem, kdo jih bo, kako lahko zagotovimo podporo tistim, ki želijo živeti v demokratični družbi, ki želijo zagotoviti tudi spoštovanje pravic manjšin, ki se zauzemajo za to, da bi pravna država delovala. In upam, da bo tudi prevod tega poročila v turščino v pomoč vsem tistim, ki so zaprti, pa naj se gre za novinarje, akademike, za predstavnike civilne družbe, ki jih skrbi prihodnost države. Očitno nam ni ostalo veliko možnosti, lahko zgolj podarimo, katera načela Evropska unija podpira in kandidatke jih morajo pač spoštovati. Hvala lepa, tak iz Hadži Georgijo je naslednji. Hvala lepa, Hadži Georgijo je naslednji kadar hitro ne. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi se rad zahvalil Kati Piri. Prisrčno bi se ji rad eh, zahvalil. Že tretje leto zapored je delala zelo dobro, delovala je odkrito, iskreno, odlično sodelovala z ostalimi poročevalci v Senci, tako da bi se ji res rad zahvalil. Namreč pripravili smo besedilo, ki gre v pravo smer. Verjetno ne boste presenečeni na tem, da bi rad omenil tudi ciprsko vprašanje. Pogajanja so se ponovno začela oziroma se bodo začela v Ženevi 29. junija v Evropskem parlamentu bi morali pripraviti zelo jasno sporočilo tudi za svet in komisijo. Še enkrat bi rad povdaril, no, pravzaprav tokrat bi rad izredno izpostavil, da so pravzaprav pogajanja v Ženevi ključnega pomena tudi za Cipr. Na nek način je na kocko postavljena prihodnost Cipra. Upam, da bodo na teh pogajanjih v Ženevi dosegli kakšen rezultat. Zdi pa se mi, da prizadevanja, ki jih vlagajo v ta pogajanja, niso na ravni ciljev, ki so si jih zastavili. Turčija nam reč jasno izraža svoje mnenje s tem v zvezi, pravi, da ciprsko vprašanje ni v domeni Evropske unije, da to vprašanje ne zadeva niti Združenih narodov. Verjetno razumete, da so to vrstne izjave prej v škodo kot v pomoč. Tudi drugi turški politiki so rekli, da bi si želeli rešiti to ciprsko vprašanje. Svet in komisija bi v prihodnih dnevih morala poslati jasno sporočilo, pritisniti bi morala na Turčjo, zato da bi se tudi to ciprsko vprašanje razrešilo. Seveda pogosto slišimo vprašanje, zakaj bi pritiskali zgolj na Turčjo, ampak odgovor je, da je Turčja okupacijska sila. In problem leži prav v tem, da je Turčija tista, ki je zasedla ozemlje. Pojavlja se tudi seveda vprašanje, ki se nanaša na ciprske Grke in ciprske Turke, ampak če bi bilo zgolj to vprašanje problematično, bi težave že zdavne razrešili. Kar zadeva samo poročilo, že prej sem rekel, da gre besedilo v pravo smer, vseeno pa je v besedilu nekaj točk, ki nas nekoliko skrbijo. Naprimer, omenjate možnost, da bi obnovili ta carinski sporazum med Evropsko unijo in Turčijo. Ne vem, zakaj bi na novo oživljali carinsko unijo, če Turčija v tem trenutku sploh ne izvaja tega carinskega sporazuma v odnosu do vseh držav članic. Potem pa je tu še drugo vprašanje in sicer liberalizacija vizumskih režimov. Turčija namreč to vrstnega režima ne zagotavlja ciparčanom. Zato upam, gospa poročevalka, da bomo storili vse za to, da bodo tudi prihodnja pogajanja o ciprskem vprašanju zadnje vprašanje, da bomo našli rešitev za to vprašanje. Hvala lepa, kolega Vognar. Hvala lepa. Hvala lepa tudi poročevalki za trdo delo, ki ga je opravila. Danes govorim v imenu poročevalke v senci. Zadovoljna je s kompromisom 5, ki govori o tem, da bi prekinili pristopna pogajanja, če bo nova ustava stopila v veljavo v trenutni obliki. Trenutne razmere v Turčiji so katastrofalne, slabša se položaj pravne države in položaj človekovih pravic vlada zlorablja Gulenovo gibanje kot izgovor za to, da preganja na stotine tisoče oseb. Pred nekaj minutami sem prejel poročilo o novi aretaciji, ki se je pripetila. V kurdski regiji sem bil pred nekaj meseci in ko smo zapustili državo, so številni tisti, s katerimi smo se pogovarjali, bili aretirani, verjetno zato, ker so se pogovarjali z nami. Razočarani smo nad tem, da praktično ne omenjate tega, da Turčija drsi v državljansko vojno. To sta dva ključna pomisleka, ki bi jih želel izraziti. Kot pa smo slišali že pred nekaj minutami, nasprotujemo carinski uniji. Hvala. Pasal. Dobro. Poročevalci v senci so dobili besedo, vsi ostali boste dobili besedo za eno minuto, ker nas čaka potem še poročilo o političnih odnosih Evropske unije z Latinsko Ameriko, potem pride tudi predsednik sveta ministrov Bosne in Hercegovine. Pod Kristoforu. Hvala lepa. Pomembno je, da govorimo o vrednotah in načeljih. Turčija ne spoštuje nobenega od teh načelj, niti nobeno od vrednot. Ne spoštuje načelj in vrednot, ki jih spoštujejo države članice Evropske unije. Grčija in Cipr sta pogosto pod pritiskom zaradi Turčije, ki upada na njuno zemlje. Ankarski sporazum se ne spoštuje, carinska unija oziroma carinski sporazum se ne izvaja v Turčiji. Zato se sprašujem, kje je solidarnost evropskih držav do Cipra? Glede ciprskega vprašanja, gospod Nastasijades, naš predsednik, je storil vse v svoji moči, zato da bi se dosegel sporazum. Ampak Evropska unija bi morala jasno navesti, da ne bo nobenih pogajanj in sporazumov, če bo Turčija še naprej zahtevala. da naj sama zagotavlja varnost na Cipru. Evropska unija je tista, ki bi jo morala zagotavljati. Hvala. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συγκήτρια και η υπόλοιπη σκιώδη. Hvala lepa, gospod predsedujoči, poročevalke in poročevalci v senci so po mojem mnenju zelo natančno opisali trenutne razmere na področju človekovih pravic v Turčiji. Sam bi rad izredno omenil eno točko, o kateri smo večkrat govorili. Komisija v tem trenutku skuša obnoviti carinski sporazum s Turčijo. Zakaj? Zakaj to počne? Sicer imajo nekatere evropske države gospodarske koristi od tega, morda tudi nekatera turška podjetja, ampak vprašati se moramo, kakšno sporočilo pošiljamo Turčiji s takšnim početjem. Tu se igramo neke vsakodnevne igrice z gospodom Erdoganom. Ta postaja vsak dan bolj neizprosen. Zdi se mi, da komisija tu počne napako. Hvala lepa, gospa Gomez. Hvala lepa. Tudi sama bi se rada zahvalila Kati in vsem ostalim, ki so sodelovali pri pripravi tega poročila. Zelo pomembno je, da parlament pošlje izjemno jasno in tudi odločno sporočilo. To sporočilo ni namenjeno zgolj gospodu Erdoganu, temveč je namenjeno predvsem turškim državljanom, s katerimi izražamo solidarnost. Oni potrebujejo našo solidarnost. Ta solidarnost pa od nas tudi terja, da izrazimo strogo kritiko do Erdogana in njegove diktature. On ne samo, da izredno in očitno krši kopenhagenska merila, temveč krši tudi številne druge pravice. Skuša utišati čisto vse, da ne omenjamo naprimer mučenja in pobojev, ki se dogajajo v centrih za pridržanje in jih vlada ne priznava. Prejšnji teden je predsednik Erdogan opravil intervju na portugalski televiziji. Novinar je je obsodil, da zlorabljajo pravzaprav celotno dogajanje potem, ko je zbruhnil državni udar. Novinar mu je očital, da zlorablja državni udar za zatiranje. Posameznik Erdogan pa je novinarja obtožil, da spodbuja terorizem. Gospod Epitideos. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Odnosi med Evropsko unijo in Turčijo so dolgotrajni odnosi. Že več desetlet imamo spostavljene odnose z Turčijo. Očitno pa je, da so ti odnosi zboleli za rakom, izboljšanja ni. Vsi bi morali razumeti, kakšna država je Turčija, kakšne cilje ima, česa vse ne želi storiti. Vseeno pa smo do Turčije zelo blagohotni. Vsi si želimo, da bi šli odnosi v pravo smer, ampak Evropska unija se obnaša kot da je noj. Turčija se ne bo spremenila, ne bo nehala groziti niti Grčiji, niti Cipru. Turčija še vedno ne priznava Cipra. Mislim, da bi morali voditi bolj realno politiko do Turčije, da realna politika bi morala biti bolj stroga. Ne bi več smeli financirati Turčije, s financiranjem bi morali takoj prekiniti, sicer ne bomo dosegli nobenega napredka. Hvala. Hvala. Če dovolite, najprej naj povem, da če si pogledam to poročilo in če si pogledam preteklost, situacija, poročevalke danes je še teže, kot je bila. Eh, kljub temu pa je zelo dobro odrazila v svojem besedilu, kaj se dogaja ta trenutek v Turčiji. Torej, rad bi nas opomnil na to, kar se je zgodilo po odločitvi Nemčije in Avstrije. To je nekaj kar pa ni odraženo v tem poročilu. Prav tako pa moramo pogledati, kakšne so obveznosti Turčije v smislu oziroma vizavi eh, Evrope. Torej, eh, da ob, naredi konec okupacije Cipra. Govorimo tukaj o um, obveznostih Turčije. To pomeni, da je treba spoštovati pravila, da je treba spoštovati zakona in še dlje gre to, kot pa. Uh, do carinske unije in predsednik ga prekinja. Lepa, kolega Lopez. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zelo na kratko. Najprej bi se rad zahvalil poročevalki za upravljeno delo. Odlično upravljeno delo pri kompleksnem doseju. Že več let upravljate delo pri tem vprašanju. Mislim, da ste oblikovali tudi dobro ekipo, s katero sodelujete in v katero sodijo poročevalci Senci, pa tudi ostali kolegi. Mislim, da bi morali turški vladi in Turčiji poslati zelo jasno sporočilo. Namreč Evropski parlament se ne bo več loteval odnosov s Turčijo v smislu business as usual, še posebej v luči reformnega procesa, ki je potekal v Turčiji. S to ustavno reformo so res presegli vse skrajne meje. Mislim pa, da bi morali skupaj razmisliti tudi o tem, kako bomo lahko še naprej ohranili politični dialog, kako bomo lahko imeli določen vpliv na Turčjo, ali je morda pravi instrument carinska unija, carinski sporazum, ali so morda to finančna sredstva. Na nek način moramo še vedno ohraniti ta dialog in tudi vplivati na Turčjo. 49 odstotkov državljanov ni podprlo ustavne reforme. Hvala lepa. Sedaj pa besedo dobi gospod generalni direktor Poposki. Thank you very much. Uh, chair, we, uh... Hvala lepa, predsedajoči. Pozdravljamo poročilo in delo poročevalke ter poročevalce v senci, zato da bi zajeli vse vidike odnosov med EU in Turčijo. To je lepo predstavljeno v poročilu. Strinjamo se z številnimi pomisliki v poročilu in to smo tudi že sami večkrat izrazili. Še posebej, kar zadeva svobodo izražanja, pravno državo, neodvisnost sodstva in temeljne pravice. Zelo nas skrbijo koraki nazaj na področju svobode izražanja. Zaprtih je veliko novinarjev, pisateljev, akademikov, aktivistov za človekove pravice in tako naprej. Gospod Kilič, je bil pred kratkim pridržan in uh, aretirali so tudi nekatere poslance v turškem parlamentu, zato se res zlorablja protiteroristično zakonodajo. Vaše poročilo je v skladu z oceno in ugotovitvami komisije iz poročila za leto 2016 in seveda vključuje tudi zadnje dogodke novembra ampak Turčija je ena naših najtesnejših in najpomembnejših partneric. Želimo si, da bi se Turčija približala EU in ne oddaljila od nje, zato moramo sodelovati z njimi. In to je bilo tudi sporočilo turškemu predsedniku, ki sta ga posredovala gospod Tusk in gospod Juncker na zasedanju 25. maja, kakor je bilo omenjeno prej. V zvezi s tem smo v prihodnih mesecih organizirali ali bomo organizirali kar nekaj zaseden na visoke ravni. Zdaj bomo sodelovali naprimer na področju energije, prometa in gospodarstva, krepili bomo politični dialog, še naprej bomo sodelovali na področju migracij. To pomeni, da bomo še naprej zagotavljali tudi sredstva za sirijske begunce v okviru instrumenta za pomoč migrantom v Turčiji. Razprava o novem mandatu ali o mandatu za posodobitvi carinske unije se nadaljuje v svetu. In na koncu želim še enkrat povdariti, da bomo še naprej govorili s Turki. Seveda to bo vključevalo tudi zelo tesno spremljanje dogodkov v Turčiji, vključno z ustavno spremembo. Hvala. Popovski. Hvala lepa, gospod Popovski. Hvala lepa tudi za vaše razumevanje. Hvala, da ste tako hitro predstavili stališče komisije. Jutri glasujemo, julija pa glasujemo še na plenarnem zasedanju. Hvala lepa. Nekaj vprašanj je bilo in komentarje, zato prosim, da mi dovolite, da se na hitro odzovem. Naprimer, ko govorimo o carinski uniji, je bil dogovor enak tistemu, ki smo ga dosegli, ko je odbor AFED govoril o svojem stališču glede posodobitve carinske unije. Spremembe ni. Zavedamo se, da je Cipr, tisti, ki se ne strinja s tem stališčem, Gue in zeleni se s tem ne strinjajo, ampak večina je bila za, o tem smo že glasovali, zato ne bomo kar naenkrat spremenili stališča odbora AFET v zvezi s tem. Mislim, da imamo še nekaj vpliva nad Turčijo in sicer na področju gospodarstva. To je morda naša zadnja priložnost. Namreč odpreti moramo pogajanja o carinski uniji. Seveda pa je jasno, da bomo pogajanja sklenili le, če bo jasno, da bo Turčija ta pravila izvajala enako v zvezi z vso 28-terico. Ciper, strinjam se z gospodom Hači Đorđijem, mislim, da Ves parlament potrebuje zgodbo o uspehu, vsi upamo, da bodo pogovori na koncu uspešni, zdaj so v težavah. Vsi parametri, ki so pomembni za Republiko Cipr, so omenjeni v poročilu, na nikogar ne kažemo s prstom, še vedno tečejo pogajanja, ne bomo začeli kriviti nobene strani, spodbujamo proces in nismo sprejeli besedila, ki ne bi bilo vključeno že lani. Kar zadeva zelene, presenečena sem, če sem odkrita, da ste govorili tako, kot ste. V pogajanjih z Bodil Valero smo imeli dober dogovor v zvezi z vsemi temi vprašanji. Ne strinjam se, da smo šipki, kar se deva jezik v zvezi z človekovimi pravicami. Jasno obsojamo aretacijo poslancev novinarjev, jasni smo v zvezi z odpuščanjem, v zvezi z razmerami na jugovzhodu in v zaporih. Mislim, da smo zelo strogi, najbolj strogi med vsemi institucijami v EU. Zakaj tega ne imenujemo državljanska vojna? Preprosto zato, ker večina v parlamentu podpira PKK kot oziroma podpira mnenje, da je PKK teroristična organizacija. Razmere na jugovzhodu so grozljive, danes smo spet pozorni na to, več kot 500 tisoč ljudi je moralo pobegniti od doma, to seveda priznavamo, ampak državljanska vojna ima politične konotacije, ki jih večina v parlamentu ne sprejema. Kar zadeva predloge sprememb v zvezi z državnim odarom, kdo je to organiziral, o tem smo govorili na dolgo in široko. Evropski parlament ni razsodnik in mi nimamo dovolj podatkov o tem, da bi vedeli, kdo je povzročil državni udar. V zvezi z vsemi predlogi sprememb v zvezi s tem smo se dogovorili, da bomo dejali, da čakamo na ustrezna dokazila v zvezi z organizacijo državnega udara. In to je linija, ki bi jo parlament moral zauzeti, po mojem mnenju. Hvala za komentarje komisije. Tudi v parlamentu si želimo, da bi se Turčija približila EU. Ne gre za to, da jih potiskamo stran, ampak menimo, da imajo dejanja svoje posledice in tudi naša verodostojnost je pomembna in pogajalski okvir iz leta 2005 je jasen. Če bo prišlo do trajnega kršenja človekovih pravic in če ne bodo izpolnjeni kopenhavnski kriteriji, bodo tudi to imele posledice. Hvala. Hvala lepa. Tudi ostali poročevalci v Senci bi se radi seveda še pogovarjali o tem vprašanju. Zdaj pa prehajamo na naslednjo točko. Gre za poročilo na lastno pobudo, ki se nanaša na politične odnose. Evropske unije z Latinsko Ameriko, Havi Lopes iz skupine SD je poročevalec. 258 predlogov sprememb je bilo uloženih strani poslancev. Prva razprava je že potekala s poročevalci v senci, sprejeli so 27 kompromisnih predlogov. Gospod Lopes, poročevalec, dobi besedo, izvolite. Najlepša hvala, predsedujoči. Prosim vas, da mirno in tiho zapustite dvorano. Prosim za malo tišine. Pa kontinuiramo. Nadaljujte. Hvala lepa, predsedujoči. Prva izmenjava mnen je že potekala, zato bi rad zgolj nakratko predstavil teh 258 predlogov sprememb, ki jih je uložilo veliko poročevalcev v senci, pa tudi kar nekaj drugih zainteresiranih poslancev. Na splošno gledano so ti predlogi sprememb izboljšali, dopolnili to poročilo. Naš interes je bil, da dosežemo čim širše soglasje glede tega poročila. Istočasno smo tudi priznali, da obstajajo določene razlike med posameznimi državami. Zato so tudi bili vloženi predlogi sprememb, pripravili smo kompromisne predloge. Želeli pa smo hraniti splošno filozofijo iz tega prvega predloga. Ta filozofija pa je, da je ta instrument, to poročilo, tisto, ki nam bo omogočilo, da spodbudimo odnose med Evropsko unijo in Latinsko Ameriko, da jih prilagodimo tudi novim mednarodnim razmeram. Poročevalci v senci so prav tako govorili o tem. Istočasno pa je to poročilo izredno sredotočeno tudi na instrumente, ki jih lahko uporabljamo v naših odnosih. Govorili smo tudi o tem, kako lahko te odnose izboljšamo, govorili smo o skupni agendi, o skupnih izzivih, gre za horizontalna simetrična vprašanja. Tu ne gre zgolj za poročilo o tem, kako bi naj mi nekaj dali na sprotni strani, temveč govorimo o vzajemnosti, kako se bomo lahko skupaj soočali z globalnimi izzivi, z izzivi, s katerimi se sooča celotna mednarodna skupnost. Kar nekaj pozitivnih elementov je v teh predlogih sprememb. Rad bi podaril, da želimo tudi prilagoditi časovnico, časovnici, znotraj katere se sprejemajo večji sporazumi. V poročilu govorimo tudi o regionalnih problemih, to je dobro, potem govorimo o horizontalni perspektivi, kot sem že povedal. Komentirali smo tudi konkretne težave v posameznih državah, tudi v parlamentu je bilo večkrat izraženo mnenje, da bi morali izkoristiti te dogodke kot neke vrste referenčne točke, ampak v prihodnih tednih bomo upam, uspeli doseči čim širšo podporo za to poročilo. Hvala lepa vsem in hvala lepa tudi vsem poročevalcem v senci, ki so pripravljali kompromisne predloge. Hvala lepa, kolega De Grandes. Pueda, claro. Ko boste utegnili, seveda. Gracias, Najlepša hvala, predsedujoči. Ja, telefon pač zvoni vedno in povsod sem ga izključil. Z velikim veseljem lahko povem, da je poročevalec zauzel izvrstno stališče do tega poročila. Sodelovanje je bilo zelo dobro, poročevalec je bil pripravljen na dialog, pripravljeni smo bili sodelovati pri oblikovanju kompromisnih predlogov. Moram reči, da sem poročevalcu tudi hvaležen za formulacijo, kompromisnih predlogov upoštevajo kar nekaj naših predlogov sprememb, tistih, ki se nanašajo na ključne točke, ki smo jih želeli uvrstiti v to poročilo. Poročevalec je že povedal, da gre tu za vzajemne odnose, da kar nekaj tudi zahtevamo od naših latinskoameriških in karibskih partnerjev. Vendar po drugi strani tudi mi lahko ponudimo več, nismo vedno zgolj tisti, ki dajo lekcije komorkoli. Podarjali smo skupne vrednote, naprimer v tem poročilu. Pomembno je tudi to, da podarjamo to regionalno dimenzijo odnosov med Evropsko unijo in Latinsko Ameriko. Izpostavljali smo skupne interese, naprimer demokracija, človekove pravice, solidarnost, mir, pravna država. To so zelo jasna, nedvoumna načela, ki bi jih morali vsi deliti in podpirati. Latinsko-ameriška regija bi morala biti prednostna regija za nas, zato ker nam ponuja tudi strateške priložnosti z vidika zonanje politike. Želimo si, da bi v tej regiji tudi spodbujali socialne pravice, temeljne svoboščine Morali bi pripraviti vključujoče javne politike za to, da bi lahko vključili tudi ranljive skupine, da bi na pravičen način delili bogatstvo. Vse to so vprašanja, glede katerih se vsi strinjamo. Tu ne gre za neke zahteve, ki bi jih mi nalagali drugi strani. V parlamentu smo o tem že večkrat govorili. Več bi morali storiti tudi na področju okolja, na področju raziskav in inovacij, na področju boja proti korupciji in trgovini z drogami. Kar zadeva trgovinske odnose, želeli smo, da bi natančno odrazili pomen trgovinskih odnosov tudi z vidika zagotavljanja naložb in zagotavljanja enakih priložnosti za vse. Želimo spodbujati tudi rast, potem različne oblike izmenjave, zato da bi spodbudili gospodarstvo. To so resne vrednote, resna načela, ki bi nas morali združevati. No, vse zadnje je to izjemno pomembna prijateljska regija, ki povrh vsega lahko tudi sama veliko prispeva k temu, da bodo državljani lahko tam dobro živeli. Mislim, da so vse te točke tudi dobro odražene v tem poročilu. V okviru dialoga in kompromisnih predlogov smo to besedilo še izboljšali. Načeloma se mi zdi besedilo eh, zelo dobro, lahko bi tu in tam še kaj popravili. Mislim pa, da bi morali izraziti tudi pomisleke, ki jih izraža parlament glede varnosti v Venezueli. Zaključujem predsedujoči. Zelo jasno bi morali tudi povdariti, da se je položaj demokracije, človekovih pravic in tudi socialni položaj v Venezueli bistveno poslabšal, zato bi nacionalna skupščina morala govoriti o tem, v državi bi morali spustiti politične zapornike in dopustiti tudi mirne proteste. O mnogo čem smo se že dogovorili, o vseh teh vprašanjih, ki sem jih že izpostavil, v nadaljnih pogovorjih se bomo še pogovarjali o dodatnih točkah, naprimer tudi o Kubi. Dobro je, da imamo spostavljen dialog. Hvala lepa še enkrat poročevalcu, hvala lepa za pozitivno odnos in hvala tudi, da upošteva naše mnenje v tem poročilu. Že prej sem povedal, da nas čaka ob štirih zelo pomemben obisk. Tri minute sem dal na voljo vsakemu, gospod Nart je naslednji. Zelo na kratko, Javier je opravil izjemno pozitivno delo, zauzel je zelo pozitivno stališče mislim, da nam bo uspelo doseči dogovor. Hvala lepa. Tudi sam bi rad čestital Haviju Lopezu, zato ker se mi zdi, da je opravil odlično delo, še posebej, ko je skušal ugoditi vsem. Vsi smo se trudili, nismo bili seveda vedno vsi na voljo, vsake toliko so se naša mnenja križala, ampak pri posameznih kompromisnih predlogih še obstaja par nejasnosti, zadeve bomo popravili še pred glasovanjem, v vsakem primeru pa bomo zagotovili ravnotežje v poročilu. Kdo je naslednji? Kolega Brok, če se ne motim. Ne. Kolega Salafranka. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rad bi povedal zgolj to, da bi se poročevalcu rad zahvalil za kompromisni duh, v katerem je delal. Hvala lepa tudi za to, da je bil vedno pripravljen na pogovor. Pomembno je, da spostavimo te strateške regionalne pomembne odnose z Latinsko Ameriko. Moram tudi reči, da je bil poročevalec zelo odprt do mojih predlogov sprememb. Podaril je tudi to, kako pomembno je, da Evropska unija ohranja strateške odnose z državami kot sta Brazilija, Mehika, tudi Argentina je ena izmed držav, s katero bi lahko okrepili sodelovanje. Potem so tu države Merkosurja, Čile, Mehika. Pomembno je podariti tudi to, da smo podprli predlog komisije, ki se nanaša na razvojno sodelovanje. Upam, gospod predsedojoči, da bomo lahko še naprej dobro sodelovali. Bi pa še enkrat rad izrecno podaril, da je poročevalec upošteval moje predloge sprememb. Uh, kot so rekli tudi ostali kolegi med drugim poročevalec v senci iz moje skupine, delo lahko podpremo. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Milan Mon. Mikrofon. Mikrofon, prosim. Hvala lepa kolegi Lopezu za konstruktiven pristop, hvala lepa tudi za odprtost, hvala lepa tudi za to, da je upošteval predloge sprememb ne samo strani poročevalcev v senci, temveč tudi strani tistih, ki nismo bili tako v ospredju pri pripravi tega poročila. Pogledal sem predloge sprememb in zdi se mi, da bi to poročilo moralo odražati tudi tisto, kar je prej spostavil kolega De Grandes. Evropska unija in države Latinske Amerike bi morali biti naravni zavezniki in na vse zadnje na sveže zgodovina, kultura, trgovinski odnosi, tudi medčloveški odnosi. Kar nekaj predlogov sprememb sem uložil tudi sam, o teh bom govoril, ker jih najbolje poznam. Kolega poročevalca, kolega Lopez, bi prosil, da je nekoliko potrpežljiv z mojimi predlogi sprememb in da je morda nekoliko bolj milostna do mojega predloga 145. Ni več dodatnih govornikov, kolega Lopez, še štiri minute, potem se lotimo naslednje točke. Hvala lepa predsedujoči, hvala lepa vsem za podane pripombe. Hvala lepa vsem kolegom, tako poročevalcem v Senci, kot tudi ostalim poslancem, ki so se oglasili. Hvala tudi, da ste podali, kako konstruktiven duh je vladal na naših eh, sestankih. Hvala lepa, da ste izpostavili dialog, ki je v zadnjih tednih še posebej dobro deloval. Kolega De Grandes je že podaril, da smo želeli s tem poročilom predvsem nameravali povdariti skupne vrednote, potem skupno agendo. Tu ne gre za vrednote, temveč gre za to, da bi v okviru agende izpostavili tiste mednarodne tematike, pri katerih si želimo sodelovati. Potem smo omenjali tudi instrumente, ki nam bodo pomagali pri krepitvi odnosov. Ravno kar smo tudi slišali, da sta Latinska Amerika in Evropska unija dobri prijateljici, mislim, da bi morali postati boljši zavezniki na mednarodni ravni. Tu gre za različne zadeve. Kar nekaj predlogov sprememb je bilo vloženih v tej smeri. Že v prvem predlogu smo rekli, da bi želeli okrepiti strateško sodelovanje na področju obrambe, na področju boja proti podnebnim spremembam. Želimo spodbuditi tudi vključujočo rast, ki bo zajela vse. Potem želimo braniti tudi demokracijo, pravno državo, človekove pravice. Gre za mednarodno agendo, ki nam je vsem skupna. In pri tej agendi danes potrebujemo odločne in jasne glasove ter tudi močna zavezništva v mednarodnih organizacijah, pa ne se gre za Združene narode, za G20, za katero koli obliko sodelovanja. Na mednarodni ravni so se tudi zavezništva spremenila, starih zaveznikov ni več, oblikujejo se nova zavezništva. Pomembno je, da se zauzemamo skupaj za obrambo, za gospodarsko rast in tudi za vrednote, med katere sodijo institucionalna stabilnost in tudi demokracija. V Latinski Ameriki in v Evropski uniji obstajajo določene razlike, imamo pa vseeno kar nekaj skupnih izzivov in interesov, naprimer področje varnosti, področje varnosti se pač razlikuje v Latinski Ameriki in v Evropski uniji, ampak vseeno imamo tudi na tem področju določene skupne interese. Hvala lepa tudi vsem, ki ste sodelovali pri delu. Hvala lepa kolegi Salafranki tudi za njegovo strokovno znanje in za izkušnje s to regijo. Nedvomno bomo tudi zahvaljujoč vam lahko to poročilo še izboljšali. Hvala lepa tudi komentarjem, ki ste jih podali v posameznih predlogih sprememb, nekateri so bili bolj ideološki, drugi bolj konkretni. V parlamentu želimo zagotoviti čim širše soglasje, to je pač naš cilj, želimo pridobiti večino za to poročilo. Upoštevali smo tudi predhodna stališča parlamenta, vseeno pa smo želeli to poročilo osredotočiti predvsem na dvostranske odnose. Zavedam se, da je kar nekaj vprašanj nekoliko bolj kompleksnih, ampak pri konkretnih državah bomo morali najti tudi ustrezno ravnotežje. Mislim pa, da je parlament v preteklosti tudi pri teh državah znal natančno oblikovati svoje stališče. Omenili ste Kubo, v prihodnih dneh bomo oblikovali stališče tudi do te države. Še naprej bom sodeloval seveda s poročevalci v Senci. Hvala lepo vsem za upravljeno delo. Vsi skupaj skušamo izboljšati in obogotiti to poročilo. Seveda sem se pripravljen še naprej pogovarjati za to, da bi dosegli čim širše soglasje, da bodo tudi druge evropske institucije lahko storile več za odnose z Latinsko Ameriko, tudi v kontekstu zunanje politike. Hvala lepa, gospod Lopez. V odboru AFED bo glasovanje potekalo 11. julija na plenarnem zasedanju pa bomo glasovali septembra, torej po počitnicah. S tem smo zaključili to točko in bomo zdaj lepo počakali predsednika sveta, ministra Bosne in Hercegovine. Hvala. Vamos a. Zdaj nadaljujemo z današnjim sestankom. Lotili se bomo naslednje točke. Rad bi prisrčno pozdravil gospoda Zvizdiča, predsednika sveta ministrov Bosne in Hercegovine. spremlja ta ga tudi veleposlanica in kolega, ki je pristojen za odnose z Evropsko unijo. Govorili bomo o naslednjem zakonodajnem ciklusu, v katerem sodeluje tudi Evropski parlament. Ta razprava pa je pravzaprav nadaljevanje razprave, ki je potekala za ministra za zonanje zadeve Igorjem Nardakom aprila Še mesec nas loči od vrha, kjer bomo govorili o poglobitvi gospodarskih odnosov in tudi, ko gre za, naprimer, sodelovanje na prometnem področju. Besedo pa predajam kar kolegu Denisu Zvizičem. Izvolite. Uvaženi zastupnici, poštovane dame i gospodo, čast mi je zadovoljstvo biti danas opet sa vama i govoriti na temu. Dobar dan. Veliko čast mi je, da sem danes z vami. Govorimo o integraciji Bosne in Hercegovine, o sodelovanju z Evropsko unijo. Sodelovanje z Evropsko unijo je še naprej ena najpomembnejših zunanje političnih prioritet Bosne in Hercegovine. Še zlasti pa bi želel spostaviti, da je svet ministrov Bosne in Hercegovine, ki mu predsedujem, celoti zavezano do izvajanja vseh dejavnosti, ki vodijo do Evropske ke eh, integracije Bosne in Hercegovine, kajti to predstavlja proces modernizacije in demokratizacije, ki spodbuja eh, tudi pomembne notranje reforme v korist vseh narodov in vseh državljanov Bosne in Hercegovine. Zato sem ponosen, da so ustanove Evropske unije prepoznane, prepoznale delo eh, sveta ministrov Bosne in Hercegovine in to je zelo dobro omenjeno tudi v poročilu o Bosni in Hercegovini za leto 2016. Bosna in Hercegovina je prav tako prepoznala angažiranost Evropske unije in vseh njenih ustanov, še zlasti parlamenta in glede integracije Bosne in Hercegovine v Evropsko unijo. Na sestanku z gospod Mogherini ob konec prejšnjega meseca v Bruslu smo dobili zelo pomembno sporočilo o odprti perspektivi za članstvo vseh držav na Zahodnem Balkanu. To je uh, Eh, bilo podprto tudi z izjavami gospoda komisarja Hanna, kot tudi z sprejetimi stališči na svetu ministrov zunane zadeve marca letos. Zato želim zelo ponosno izpostaviti, da je, preš, da je bilo prejšnje leto, leto 2016, najuspešnejše leto v procesu integracije Bosne in Hercegovine Evropske unije. Lani februarja smo podali prošnjo za članstvo Evropske unije in uh, svet za splošne zadeve je potem septembra sprejel uh, zaključke oziroma sklepe o tem. Uh, in uh, prosil je tudi uh, za mnenje Evropske komisije o naši prošnji. Decembra pa smo potem od, ko, uh, eh, ko, uh, od komisarja Hana dobili še vprašalnik Evropske unije. Torej je bilo leto 2016 po vseh kazalnikih najuspešnejše leto Bosne in Hercegovine. Bosna, Hercego, Bosna in Hercegovina kot tudi uh, svet ministrov, ki je glavni generator procesov evropske generacije, gen, uh, generacije uspel v dveh letih izpolniti vse eh, obveznosti in pogoje eh, za, eh, za začetek pogajanj. In mislim, da bo sporazum, da je bil sporazum podpisan leta 2008 in takrat je bila Bosna in Hercegovina bok ob boku z drugimi državami eh, na Balkanu, tudi s Hrvaško in potem pa so sledile druge blokade. Tem smo naredili konec, naredili smo vredostojen eh, napredek in tako smo znova vrnili Bosno in Hercegovino na pot evropskih integracij. Zato nam je leto 2016 tako zelo pomembno, ker velja za najpomembnejše eh, leto, evropsko leto za Bosno in Hercegovino od takrat, ko so se procesi evropske integracije začeli. Eh, svet ministrov je seveda tudi letošnje leto nadaljeval delo z enako intenzivnostjo, kajti vemo, da bo letošnje leto. In, veliko, eh, preneslo veliko izzivov, tako v gospodarskem smislu, kot tudi v smislu eh, integracije z Evropsko unijo. Glede na vse izzive, s katerimi se spoprijemamo in ki jih že uspešno rešujemo, bi želel izpostaviti, da je naša ambicija, ambicija Bosne in Hercegovine, ostala povsem nespremenjena. Ključni cilj In uh, cilj, za katerega je poverjena ta oblast, je, da do, zaključ, do, pr, do zaključka prvega četrtletja naslednjega leta dobimo status države kandidatke za Evropsko unijo. Seveda je ta cilj zelo ambiciozen, vendar pa je ga mogoče doseči in temelji na realnih kazalnikih v skladu z izkušnjami držav v naši regiji. Seveda se zavedamo, da če želimo doseči ta cilj, da potrebujemo uh, pripraviti vprašalnik eh, Evropske komisije in to eh, na ustrezen način. Hkrati pa moramo tukaj eh, doseči ustrezno izvajanje mehanizma koordinacije. Vsi organi v tem uh, okviru pa so že bili spostavljeni in tudi uh, postopkovni, kot tudi tehnični pogoji so bili izpolnjeni za to, da bi lahko pripravili dokončne odgovore na vprašalne komisije. Prva faza odgovorov na vprašalnik je že uspešno zaključena. In Ustavno odgovorne ustanove v Bosni in Hercegovini so vse pri tem sodelovale. Uh, Eh, hkrati pa imamo sedaj eh, informacijski sistem, ki ga postavljamo, ki bo podporil eh, to pridružitev. 20 tisoč strani predlogov smo dobili na več kot 3000 vprašanj, ki so bila zastavljena Bosni in Hercegovini v vprašalniku. Ta prva faza je torej uspešno zaključena in zdaj smo že v drugi fazi, kjer bodo delo opravljale delovne skupine, ki so bile vzpostavljene v okviru mehanizma koordinacije. Od delovnih skupin pa pri, pričakujemo, da bodo tehnično in strokovno pripravile uh, ustrezne odgovore Bosne in Hercegovine, ki bi potem uh, sprožili postopek eh, prevajanja približno 25 tisoč strani odgovorov na vprašalnik Evropske unije. Seveda bo za to potreben določen čas, vendar pa pričakujemo, da bomo potem v naslednjih mesecih ta proces v celoti zaključili. Seveda pa je namena, namera pristojnih organov tudi, da uh, se prvi vrsti osredotočamo na kakovost odgovorov, ne pa na hitrost in to je tudi v skladu z sugestijami Evropske komisije. Pričakujemo torej, da bo Bosna in Hercegovina ta proces zaključila v naslednjih nekaj mesecih, tako da bi potem lahko konec prvega četrtletja v podpori naših eh, prijateljev eh, lahko predložili ustrezno pripravljene odgovore in tako prišli do statusa države kandidatke. Bosna in Hercegovina je celoti zavezana izpolnjevanju vseh obvez, ki izhajajo iz eh, pridržitvenega sporazuma opravljeni so bili vsi načrtovani sestanki pod odbora, študi delovne skupine za regionalno um, upravo, pa tudi odbor za regionalizacijo se je sestal prejšnji mesec, medtem ko naj bi uh, svet za regionalno upravo um, pridružitev se znova sestav naslednji mesec v Bruslju. Po prvem sestanku parlamentarnega odbora za stabilizacijo in pridruževanje, ki je potekal leta 2015 v Sarajevu, se zavedamo, da je prišlo do določenih zastojev z vidika sprejetja poslovnika za delo tega parlamentarnega odbora. Cenimo vsa prizadevanja članov odbora za stabilizacijo in pridružitev, ki so v zadnjem predlogu pripravili zelo kakovosten model skupne rešitve, ki bi prispevala k temu, da bi se lahko ta institucionalna dimenzija sporazuma dejansko uveljavila. Kolikor eh, sem lahko razbral tudi iz zadnjih izjav članov odbora, naj bi bilo to vprašanje v bližnjem času uh, rešeno in uh, pravim, da je že skrajni čas za to po dveh letih. Uh, vsem članom odbora, ki so prisotni tukaj. Polagam na srce naj uh, upoštevajo, kako pomembno je sprejeti poslovnik za delo odbora, tako da bi potem lahko prešli v nadaljno fazo. Svet minister je seveda sprejel tudi načrt za izvajanje priporočil Evropske komisije za leto 2016. To je dokument, ki je sedaj obvezojoč za vso države in to bo vsebovalo najrazličnejše ukrepe tako v distri distriktu Eh, brčko kot tudi drugod po državi. Na tej podlagi bo potem mogoče pripraviti naslednje poročilo za Bosno in Hercegovino. Bosna in Hercegovina pa še naprej izvaja agendo za reforme, ki je vseobsežujoč svežen najrazličnejših reform, upravnih in drugih. In ta agenda se trenutno izvaja v skladu z akcijskim načrtom in dinamiko, ki je v njem predvidena. Od 34 ukrepov, ki so v pristojnosti sveta ministrov Bosne in Hercegovine, jih je 18 že v celoti realiziranih, sedmim ukrepom pa pa kontinuirano sledimo, tako da je sedaj eh, lahko reči, da na ravni Bosne in Hercegovine oziroma na ravni sveta ministrov že izpeljanih 35 odstotkov ukrepov. Če pa pogledamo ukrepe, ki bi naj bili realizirani v dveh letih, potem govorimo o več kot 80 odstotni stopni izvrševanja ukrepov. Stopnja realizacija, realizacija ukrepov v drugi eh, v federaciji okoli 40 odstotna, v Republiki Srpski pa okoli 50 odstotna. To pomeni, da kumulativno lahko rečemo, da reformna agenda za Bosno in Hercegovino je izvajana skladno z dinamiko predvideno v akcijskem načrtu in povprečna stopnja izvajanja je sedaj 50 odstotna. Uh, Zdaj bi s temi naj, ukrepi naj eh, spodbujali domačo eh, povpraševanje, po potem tudi o, eh, omejevali javne porabe in tudi povečali naj bi davčne prihodke. Zaradi večje učinkovitosti davčne uprave so davčni prihodki še naprej rasli, od leta 2016 pa so bili višji za več kot 4 odstotke kot leta 2015, v letu 2017 pa rastajo tudi postopni višji od 4,5 odstotka. Zaradi izvajanja okrepov reformne agende je Bosna in Hercegovina ohranila stabilnost svojega finančnega sistema, pa tudi bonitetno oceno, ki je po Mudiju za leto 2016 obdržan, eh, ohranjen za pozitivno perspektivo gospodarsko okolje je tisto, na čemer smo delali lani in to je pozitivno vplivalo na gospodarsko rasti. BDP je leta 2015 znašal 3 odstotka, v 2016 2,8 odstotka napovedi za Bosno in Hercegovino pa kažejo in to so bile tudi projekcije Svetovne banke pred sedmimi dnevi in te pravijo, da naj bi v letu 2017 BDP rasel za več kot 3 odstotka odstotke, v letu 2018 pa za več kot 4 odstotke. Ob večji konkurenčnosti naših eh, podjetij pa se navaja, tu, eh, nadaljuje tudi trend rasti, ki je pravzaprav eden ključnih kazalnikov rasti Bosne in Hercegovine. Ta se je v letu 2016 eh, povečal za 4,8 odstotke in zunanje trgovinski prmankljaj pa se je zmanjšal za 3,2 odstotka. V prvem četrtletju letošnjega leta pa so rezultati še boljši in sicer najboljši v zadnjih 20 letih. Izvoz je rasel za 13 odstotkov, eh, do držav CEFTE za več kot 40 odstotkov, glede izvoza eh, do Evropske unije pa za 13 odstotkov. 73 odstotkov izvoza bih je namenjenega državam članicam Evropske unije. Seveda pa so tukaj pomembne tudi druge uh, industrije, kot so naprimer turizem. V letu 2015 je število obisko zraslo za več kot 20 odstotkov, število nočitev pa za več kot 25 odstotkov primerjavi z letom poprej. Leta 2016 se je potem nad, dodatno uh, zvišalo uh, Eh, število obiskov za dodatnih 10 odstotkov, eh, tako da se ta trend zdaj še eh, preliva v letošnje leto in dosega več kot 25 odstotkov. Ostajamo pa tudi vodilna sila, kar zadeva energetike v regiji. Poznate, da imamo tudi druge industrije, ki, ki so znane po svoji kakovosti, to je avtomobilska, metalurška industrija, industrija namestitev in tako naprej. Sprejeli pa smo tudi program ekonomskih reform za leto 2017 do 2020, ki vključuje celoten načrt strukturnih reform, na podlagi katerih naj bi se zboljšala gospodarska rast, konkurenčnost, zboljšala naj bi se makroekonomska stabilnost, ohranjala naj bi se restriktivna fiskalna politika, ohranjali pa naj bi tudi vrčevalne ukrepe na vseh ravneh oblasti. Ostajamo pa seveda vodilni na, po, na celotni industriji elektro energetike in to je ključni kazalnik ekonomskega razvoja in okrevanja. Ob zaključku to, kar je najpomembnejši makroekonomski problem Bosne in Hercegovine, gre omeniti, da smo v zadnjih 20 mesecih uh, odprli veliko delovnih mest, ki se zaposlujejo kjer se zaposlujejo mladi, kajti to je še, zdaj, še vedno največji makroekonomski problem, na katerem zelo trto delamo. Regionalno sodelovanje in dobrososedski odnosi pa so nam prav tako v ospredju zunanje politike Bosne in Hercegovine, zato tesno krepimo sodelovanje znotraj regije. To smo potrdili skozi konstruktiven angažma v nekaterih okvirih eh, sodelovanja regij, kot so berlinski proces, eh, potem sestanki eh, Zahodno-Balkanske šestorke in omenil bi tudi sestanek predsednikov vlade na Zahodnem Balkanu, ki je potekal marca letos, torej to sem, tega sem gostil, sodeloval pa je tudi predsednik vlade Italije. Naj povem, da je bil ta uh, sestavnek zelo uspešen in govorili smo tudi o krepitvi regionalnega sodelovanja, še zlasti v gospodarskem uh, pogledu, kar bo pravzaprav tudi tema naslednjega sestanka sodelovanja na Zahodnem Balkanu, ki bo potekal v Trstu. Zato se mi zdi zelo pomembno omeniti, da je Bosna in Hercegovina februarja podpisala tudi dogovor o. Uh, prometni skupnosti in uh, ta sestanek je imel zelo pomemben simbolični uh, pomen, kajti to je bil prvi sestanek predsednikov vlade na Zahodnem Balkanu, ki je potekal v naši regiji. Uh, Eh, prav tako bomo jeseni gostili sestanek eh, ministrov za zunanje zadeve v državah Zahodnega Balkana z namenom, da bi realizirali projekte, o katerih se bomo dogovorili v Trstu. Na naslednjem eh, sestanku v Trstu pa Bosna in Hercegovina pričakuje, da bo Evropska komisija prepoznala prizadevanja, ki smo jih vložili v izvajanje strateških dokumentov in v izvajanje reformnih ukrepov, pa tudi tako imenovanih mehkih ukrepov. V okviru agende za povezovanje in da bo podprla finančno podporo za projekte, s katerimi je kandidirala Bosna in Hercegovina. Naj omenim, da so v teh projektih, ki so kandidirali za sredstva lani, niso bili projekti iz Bosne in Hercegovine, kajti takrat nismo imeli ustrezne strategije na področju prometa. V mestnem času pa smo se res posvetili pripravi ustreznih ukrepov na področju prometa, okolja in kulture in smo v popolnosti in uspešno izvedli vse določene pogoje, ki so bili dani eh, Bosni in Hercegovini, vključno z sprejetjem ustrezne prometne strategije, sprejetje tudi strategije za okolje v Bosni in Hercegovini in približevanje predpisov pravnemu redu Evropske eh, unije. Hkrati pa smo uh, ustvarili tudi verodostojen napredek pri uh, Eh, ukrepih za povezovanje. Zato, gospe in gospodje, Bosna in Hercegovina pričakuje, da bodo projekti, s katerimi smo kandidirali in sedem jih je na področju infrastrukture in prometa, eden z področja okolja in eden z področja kulture, glede na. Um, raven tehnične in kakovostne pripravljenosti, da bodo torej ti uh, projekti potrjeni na vrhu v Trstu. In to bo najboljše sporočilo za gospodarski razvoj Bosne in Hercegovine, za nove investicije, za odprtje novih delovnih mest in za boljše življenje državljanov Bosne in Hercegovine. Sočasno z aktivno angaži, angažiranostjo v multilateralnih okvirih regionalnega sodelovanja, sodelovanja pa Bosna in Hercegovina tudi krepi dvostranske odnose z drugimi državami v regiji. Še naprej pa namerava izvajati dejavnosti, ki krepijo uh, regionalno sodelovanje, krepijo dialog in tudi spravo. V tem kontekstu spominjam, da smo konec leta 2015 organizirali prvo srečanje ministrov uh, o podpisu nekaterih uh, dvostranskih sporazumov. Eh, februarja in januarja letošnjega leta pa smo organizirali tudi uspešne obiske sveta ministrov pri vladi Srbije in vlade Črne Gore. 6. Eh, julija pa pričakujemo, da bomo imeli skupno zasedanje sveta ministrov vlade in, in vlade Republike eh, Hrvaške v Sarajevu. Prav tako izpolnjujemo obveze iz 15. člena pridružitvenega sporazuma in krepimo sodelovanje med našim svetom ministrov in uh, tudi vlado Črne Gore. Medtem ko uh, je bil sporazum z vlado Makedonije podpisan aprila letošnjega leta. Izpostaviti želim, da je prav tako pomemben element dvostranskih uh, odnosov tudi končna do, določitev meja za sosednjimi državami, da bi uh, se izognili nesporazum glede uh, mejnih prehodov, je bilo dogovorjeno z, med Srbijo, Bosno, Hercegovino in Republiko Hr, uh, Hrvaško, da bomo uh, pripravili predloge, ki jih bomo dopolnili z akcijskimi načrti, tako da bi lahko čim hitreje podpisali sporazume o meji med Bosno eh, in Hercegovino, eh, vlad, eh, Republiko Hrvaško in Srbijo. Torej, leta 2015 smo podpisali že sporazum o meji s Črnogoro, ki je že začel veljati. To je zelo pomembno vprašanje za nas in v tem pogledu pričakujem podporo vseh naših prijateljev, tako da bi se potem to mejno vprašanje tudi dokončno finaliziralo in rešilo. Spoštovani poslanci, poslanke, Bosna in Hercegovina je predana nadaljevanju sodelovanja na področju zunanje in varnostne politike Evropske unije. Tako pozdravljamo sprejem eh, skupne strategije Evropske unije in prispevali bomo k njenemu izvajamu v okviru, ki nam ga omogoča status znotraj Evropske unije in v okviru naših eh, zmogljivosti. Glede na to, da eh, imamo na našem področju veliko zunanje političnih izzivov, smo odločeni, da bomo po svojih močeh eh, prispevali k eh, utrjevanju eh, pravne države in varnosti po svetu. Ključno je, da se vzpostavijo okviri za izvajanje operacij Evropske unije za upravljanje kriz. In zaradi tega smo tudi poslali, poslali pismo o nameri, ki govori o tem, da bi naši vojaški predstavniki lahko sodelovali pri misiji v Centralni Afriški republiki. Torej je Bosna in Hercegovina uh, zanesljiv in odločen partner držav uh, Evropske unije in partnerskih držav pri krepitvi varnosti in odgovornosti, ki jo sabo prinaša kolektivna varnost. Naj samo spomnim, da med predsedovanjem Evropske, uh, Bosne in Hercegovine uh, da je bil dan v podpis dodatni protokol Sveta Evrope o preprečevanju terorizma. Poleg tega smo predali inštrument o ratifikaciji in s tem smo eh, pospešili uveljavitev tega protokola, kajti bili smo šesta država, ki je predala ta ratifikacijski inštrument in to je bilo tudi zahtevano število eh, držav, ki so morali ta instrument eh, podpisati za to, da bi začel veljati. Prav tako smo spremenili zakon, ki zadeva bosanske državljane, ki se uh, bojujejo na tujih bojišče. Sprejeli pa smo tudi strategijo za boj proti terorizmu. Rad bi vas obvestil še to, da smo v letu 2016 v Bosni in Hercegovini um, opazili, da nismo zabeležili niti enega odhoda na tuja bojišča. V letu 2016 pa se v državo ni vrnilo na tisoče državljanov Bosne in Hercegovine iz Sirije, kot je bilo veliko krat rečeno, temveč je bilo teh oseb 46, 20 jih je bilo obsojenih, ostali pa so deležni sankcij in so pod nadzorom bosansko-hercegovških eh, ustanov. V skladu z trenutnimi informacijami naših pristojnih služb je trend v prvih mesecih eh, letošnjega leta enak. Torej, še naprej ne beležimo odhodov naših državljanov na tuja bojišča v kontekstu to vrstnih eh, nacionalnih prizadevanj za večjo, eh, večji boj proti terorizmu, želim izpostaviti, da bomo izvajali strategijo za boj proti terorizmom, s tem pa odpiramo dodatne možnosti za delovanje proti, za boj proti rad, eh, radikalizaciji v povezavi z drugimi državami v boju proti temu globalnemu izzivu. Prav tako pa zelo dejavno in uspešno delujemo tudi pri preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Eh, to, eh, ta prizadevanja izvajamo v eh, skladu z zahtevami Manivala in FATF. Hkrati pa še naprej gradimo upravne zmogljivosti in uh, skušamo uh, zgodaj opredeljevati to vrstne. Um, dejavnosti. Smo v ključni fazi eh, izvajanja akcijskega načrta, s katerim bomo celoti izpolnili eh, merila za to, da bo BIH črtana seznama FATF. To se bo zgodilo v prihodnih mesecih. Hkrati pa smo v celoti izvedli akcijski načrt in eh, črtani smo vseh seznamov manjvala. Zato želim izkoristiti to priložnost, da vas spomnim, da smo v začetku letošnjega leta in prejšnjem letu uh, tukaj podprli pobudo uh, o dialogu na visoki ravni med Evropsko unijo in Zahodnim Balkanom, tako da bi lahko na koordiniran način prispevali k stabilnosti celotne regije in uh, da bi na ta način lahko nadgradili že obstoječe mehanizme sodelovanja v, z regijo Zahodnega Balkana. Ob zaključku, gospod gospe in gospodje, spoštovane poslanke in poslanci, želim povedati, da Bosna in Hercegovina res ceni kontinuirano podporo Evropskega parlamenta na naši evropski poti. Vesel sem, da je skupina prijateljev Bosne in Hercegovine v Evropskem parlamentu eh, že obeležila prvo obletnico svoje ustanovitve in hvaležni smo za vse, kar je ta skupina že storila za Bosno in Hercegovino. O podpori eh, Evropskega parlamenta Bosne in Hercegovine bomo priča tudi v prihodnjem obdobju, ko bomo lahko organizirali različne prireditve, katerih eh, osredotočenost se bo z političnih vprašanj preusmerila na druge pomembne sektori, kjer lahko ima Bosna in Hercegovina svojo promocijo. To naprimer zadeva sektor eh, kulture, glede na to, kakšno izjemno izjemno kulturno dediščino ima v rokah Bosna in Hercegovina, hkrati pa gre omeniti izjemen učinek naših kulturnih delavcev, tako v okviru Bosne in Hercegovine, kot tudi v regionalnih, mednarodnih in evropskih okvirih. Zato želim eh, spomniti na zelo pomemben um, projekt eh, izgradnjo muzeja Arsevik. To je zelo pomemben muzej, ki kaže na eh, solidarnost najpomembnejših umetnikov v 20. stoletju v Evropi. Na koncu pa želim izpostaviti še eno vprašanje, ki je v zadnjih mesecih res zelo izpostavljeno. Gre za vprašanje reforme na področju zakonodajstva. Seveda vsi v Bosni in Hercegovini se zavedamo, da moramo pravzaprav naše, našo volilno zakonodajo reformirati, vendar pa mora biti to narejeno tudi v skladu z Svetom Evrope, kar zadeva tudi sodbo Sejdič Finči. Eh, to sodbo je eh, tudi nedavno sprejelo Ustavno sodišče eh, Bosne in Hercegovine. Torej, če želimo spremeniti našo Eh, volilno zakonodajo, moramo upoštevati vse te sodbe, kajti sicer bi se lahko znašli v položaju, da bodo rešitve v neskladju z zahtevi vami sodišča iz Strasbura. Eh, to sodišče je Bosni in Hercegovini naložilo, da se eh, odpravi ekskluzivnost treh entitet, ko gre za kandidiranje za funkcijo predsednika sveta ministrov. Isto pa to eh, velja za vse druge reforme naše ustave. Če ne bi spoštovali te sodbe, bi bilo to v nasprotju z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in o uh, nasprotju s sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice v primeru Sejdič Finči. Torej, vsi se zauzemamo za spremembe, vendar pa moramo poskrbeti, da bodo te spremembe dejansko v skladu z sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice ki je v primeru Bosne in Hercegovine, kot tudi v primeru vseh drugih držav, uh, sodišče, ki pravzaprav ima nadvlado nad nacionalnimi sodišči. Seveda pa smo tu, seveda pripravljeni, da se ta pomemben proces eh, reforme volilne zakonodaje začne, ampak ponavljam ob celotni upoštevanje Evropske konvencije o človekovih pravicah in omenjene sode Evropskega sodišča za človekove pravice. Izkoristil bi še to priložnost, da pozovem vse relevantne politične akterje v Bosni in Hercegovini, da okrepimo naša prizadevanja tako, da bi izpolnili vsa, vse pogoje strani Evropske unije, tako da bi lahko pospešili uh, končno implementacijo sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice, kajti to je izjemno pomembno za Bosno in Hercegovino in uh, nedvoumno je da si Bosna in, Bosna in Hercegovina želi postati članica družine Evropske unije in da uh, promovira mir, demokracijo, vladavino prava, uh, temene človekove pravice in vse ostale uh, vrednote širitvene politike ta evropska agenda bo odvisna od naših nadaljnih dejavnosti, zato pa moramo še naprej izvajati eh, stabilizacijski in preložitveni sporazum, sporazum, krepiti regionalno sodelovanje in vse to bo še naprej prednost, eh, med prednostnimi nalogami, prednostnimi nalogami dela eh, sveta ministrov. Naj še enkrat povem, kako odločen je svet, minister, da, svet ministrov, da se izpeljajo vse te dejavnosti, kajti to bo prispevalo k napredku na poti Evropske integracije, kar bo imelo prednosti za vse državljane Bosne in Hercegovine. Državljani Bosne in Hercegovine zasluženo pričakujejo, da bo Bosna in Hercegovina dobila eh, status države kandidatke. Upam, da brez dodatnih pogojev, ki bi potem lahko privedli do zadržanosti do evropske integracije. Pozivam vas, da nas celoti podpirate na poti evropske integracije, kot ste nas doslej in pozivam vas, da skupaj delamo na izpopolnitvi in doseganju doseganju cilja, najpomembnejšega cilja Bosne in Hercegovine. Hvala. No, Hvala lepa. Gospod premijer, še enkrat bi rad podaril tudi to, da pozdravljamo vse te, ki sodelujejo v tem zakonodajnem ciklusu za spodbujanje razvoja. Lep pozdrav tudi vsem poslancem iz Črne gore, Nigerije, Mjanmara, nekdanje Jugoslovanske republike Makedonije, Bosne, Turčije in izpan Afriškega parlamenta. Tako. Zdaj pa začenjamo z razpravo z vprašanji in odgovori. Najprej gospod Preda. Eh, merci, prezident. Merci, eh, minister. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ministerski predsednik, veliko veselje mi je, da vas lahko pozdravimo v našem odboru po enem letu. Hvala lepa tudi za izjemno konstruktivno srečanje, ki je potekalo v Sarajevu pred približno desetimi dnevi. Hvala lepa, da ste nas tako lepo sprejeli, mene in kolega Piculo iz skupine SD. Že v Sarajevu sem to izpostavil, pa bom ponovil še enkrat. V celoti vas podpiramo pri izvajanju potrebnih reform, zato da bi Bosna lahko postala članica Evropske unije. Vi ste že storili ogromno dela, veliko več ste dosegli kot v predhodnih letih, zato vam tudi osebno čestitam. Zdi se mi, da bi morali vse te reformiste, kot ste vi, še dodatno spodbujati za to, da bi nadaljevali s svojim delom, da bi tudi nasprotovali temu vtisu, ki je nastal. Namreč nekateri menijo, da je sam ritem reform zdaj nekoliko upočasnjen, Vidim, da ste vi sicer zelo odločni in da nameravate reforme izpeljati. Poleg tega ste omenili tudi vprašalnik, ki ga je poslala Evropska komisija. Rekli ste, da ste na določeno vprašanje že odgovorili. Tako vi kot tudi mi si želimo, da bi Bosna in Hercegovina čim hitreje dobila status kandidatke. Politično vodstvo je izjemno pomembno zlasti pri dveh vidikih, ko gre za reforme in ko gre za ta vprašalnik. Seveda pa moramo najti tudi ustrezne kompromise glede poti naprej. Vi ste me sprejeli v Sarajevo, sam sem odpotoval tudi v Banja Luko, kjer sem se srečal z Igorjem Crnodakom, ministrom za zonanje zadeve. Potem sem se srečal tudi z kolegi iz poslanske zbornice v Republiki Srpski, pa tudi z kolegom Dodikom sem se srečal. Vsi ti so del tega procesa. Je pa res, da Dodik ne more biti izoliran, sogovornik ni edini, je pa res, da mora tudi on odigrati aktivno vlogo v tem procesu. Zlasti, ko gre za pripravo odgovorov na prej omenjeni vprašalnik. Vesel sem, da so z nami tudi kolegi iz parlamento. Namreč težave imamo z našimi kolegi. Že dve leti se trudimo za to, da bi vzpostavili skupno parlamentarno skupščino in kolegi Tadiču sem rekel, da bi morali odpraviti vse te ovire, ki še vladajo na področju našega sodelovanja. Namreč z ostalimi parlamenti odlično sodelujemo. In eh, Tadič je rekel, da je ta problem zdaj odpravljen in da se bomo lahko zdaj redno srečevali, zato da bi predvsem prisluhnili temu, kaj želijo povedati naši kolegi iz Bosne in Hercegovine. Nas zanima tudi njihovo mnenje o tem procesu. Ne moremo mi sprejemati odločitev na mesto njih, nikakor ne želimo nadomestiti nikogar, mi se ne bomo pogajali na mesto vas, mi ne bomo ponujali odgovorov, ampak zagotovo je to odlična priložnost za izmenjavo mnen. Tako da hvala lepa gospodu Tadiču za to, ker je uspel odpraviti te ovire. Še eno vprašanje za vas, gospod ministerski predsednik, če smem. Kako si vi predstavljate idealen scenarij? Ko gre za ta vprašalnik, ko gre za odziv komisije, zanima me, kdaj boste imeli na voljo tiste prave odgovore, kdaj bo po vašem mnenju vaša država lahko postala kandidatka za integracijo. Hvala. Najlepša hvala. Kolega Picula. Hvala, gospodine predsedajevi. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi jaz sem vesel, da imamo danes v gosteh gospoda Denisa Zvizdiča, še bolj vesel pa sem, da je med tema dvema sestankoma minilo v le teden dni, tako da lahko v Evropskem parlamentu uh, um, nadaljujemo z našim dialogom, kot smo ga tudi nadaljevali v Sarajevo, ki sem ga nedavno obiskal. Želel pa bi vam čestitati, gospod predsednik, za to, ker ste danes predstavili dobre kazalnike, ki pričajo o delu vaše vlade. To pa pomeni le, da je. Uh, dokazano, da tudi v Bosni in Hercegovini je mogoče se dobro, da je mogoče dobro delati in da je mogoče reševati eh, probleme na vkljub eh, določenim okoliščinam, ki ne gredo na roko tistim, ki bi želeli pospešiti pot Bosne in Hercegovine, tako v državi sami, kot tudi pot proti Evropski uniji kajti uh, mislim, da ste se lahko prepričali, da v Evropskem parlamentu delujo predvsem prijatelji Bosne in Hercegovine, ki bi vam želeli pomagati težave notranjega zlačaja in uh, tudi. Upam, da vam je bilo uh, sedaj jasno povedano, da imate tukaj ljudi, ki se zavedajo vaših ambicij. Dinamika lanskem letu in leto 2015 pa je bila prvi, uh, je nekoliko počasnjena v prvi polovici letošnjega leta. Uh, Eh, če postimo ob strani notranje politične odnose, bi vas želel vprašati o dveh stvarih, ki so po mojem mnenju relevantne za uspešnost reform, za katere se zauzemate v Bosni in Hercegovini. Kot prvo je tukaj eh, pojav, ki že dlje časa zadeva večje število držav od Baltika do Baltika Balkana na, na različne načine, vendar pa so številke neizprostne. Govorim o izseljevanju najbolj produktivnega sloja državljanov. Ta proces uh, ima zelo pomembne in resne ge eh, geografske, demografske, pa tudi politične posledice. Leta, uh, v 90. Uh, 90 letih je iz tega območja odšlo 23 milijonov ljudi. Uh, moje vprašanje je, ali imate informacije, uh, Eh, ki bi lahko bile še posebej relevantne za povojno situacijo v Bosni in Hercegovini? Torej, ali kot predsednik vlade eh, predvidevate kakšne ukrepe, s katerimi bi lahko upočasnili ali pa morda celo eh, preprečili izseljevanje mladih iz Bosne in Hercegovine, na katere se um, seveda, uh, od katerih so odvisne vse reforme, ki jih izvajate. Potem moje druge vprašanje zadeva socialni dialog v Bosni in Hercegovini. Če želimo uh, imeti ref, uspešno reformno politiko, seveda za njo potrebujete socialne partnerje, tako da bi si delili različna bremena reform. Ali nam lahko poveste, na kakšen način se izvaja socialni uh, dialog uh, med njimi in vašo vlado? In rad bi se vam tudi javno zahvalil za to, to uh, podporo, da se po dveh letih deblokira postopek vzpostavitve odbora uh, za um, um, odbora za uh, Bosno in Hercegovino. Eh, ruedo, ruego breve najlepša hvala. Lepo vas prosim, da ste nekoliko krajši, da bo lahko potem odgovoril tudi ministerski predsednik. Kolega Radoš. Lepa, hvala, gospod predsedujoči. Dovolite, da vas pozdravim, gospod predsednik sveta ministrov, pozdravljam tudi člane parlamenta Bosne in Hercegovine, pa tudi veleposlanico, ki je prisotna. Vesel sem, da ste v vašem poročilu uh, govorili o napredku Bosne in Hercegovine v zadnjih mesecih, že zlasti iz vidika finančne konsolidacije, in tudi z vidika finančnih vprašanj, eh, zbiranja prihodkov, davkov in tako naprej. Eh, zanima me tudi eh, podatek, ki ste ga omenili, da je 58 odstotkov um, uvoza samo pokritega, kar pomeni, da je Bosna in Hercegovina zelo visoko izvozno odvisna država in to je vsekakor vprašanje, ki ga je treba rešiti. Moje vprašanje zadeva vprašalnik, ki ga je predložila Evropska komisija Bosni in Hercegovini. Namreč za odgovore na ta vprašalnik je potrebna določena koordinacija. Morate koordinirati tudi oblast na ravni države, na ravni entitet. To pomeni, da mehanizem koordinacije, ki ste ga sprejeli in ki je zelo zapleten, najbolj zapleten koordinacijski mehanizem, kar jih je imela katerakoli država v fazi eh, pridruževanja, Torej, ko pripravljate odgovore na ta vprašalnik v imenu celotne Bosne in Hercegovine in ne posameznih delov Bosne in Hercegovine, ali izkoriščate ta mehanizem koordinacije in če ga izkoriščate in uporabljate, kako ta deluje, kajti to je bil eden pomembnih pogojev za to, da se nadaljujejo pozitivni odnosi med BIH in EU. In govori o tem, v kolikšni meri je BIH je spoh sposobna delovati, kajti to je način sprejemanja odločitev, ne le z vidika vprašanja, ampak tudi sicer. Zanima me torej, kako deluje ta mehanizem koordinacije in kakšne so perspektive njegovega delovanja v drugih fazah pridruževanja Bosne in Hercegovine Evropske unije. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospa Fajon. Hvala lepa, predsedujoči. Um, najprej vas lepo pozdravljam v um, Evropskem parlamentu. Našteli ste nekaj zelo impresivnih, eh, tudi ambicioznih korakov Bosne in Hercegovine na poti proti Evropski uniji in moram reči, da imate polno podporo nas kolegov tu v Evropskem parlamentu. Um, iskreno, zdaj um, mogoče najprej to, kar je kolegov preda omenil, veselim se, da bomo imeli sodelovanje posebej s parlamentarci, čimprej bo mogoče pogosto se mi zdi, da čutim pomankanje um, te transparentnosti v samem procesu pogajanja Evropske unije na strani Bosne in Hercegovine, ko gre za to, koliko je vključen v proces sam parlament, parlamentarci, tudi civilna družba, akademska javnost, mediji. In če sem pri sami transparentnosti in medijih, pred časom smo vam poslali s kolegi Evropskega parlamenta pismo na institucije, na predsedstvo, tudi na parlament, s pobudo kako rešiti um, televizijo bhrt um, bila je nedavno mednarodna konferenca v sarajevu mislim da ste tudi sami sodelovali in sporočilo vseh nas je bilo da je nek um, razpad konec bhrt nesprejemljiv to bi bila prva država ki dejansko ne bi imela javnega medijskega servisa in zanima me odgovora z vaše strani še nismo dobili pravzaprav z nobene institucije ali je mogoče pričakovati odgovor, kaj konkretno lahko naredite z vaše strani, nujna je finančna pomoč, mislim, da tudi predvsem diagnoza problema in kako pomagati televiziji kot taki. Mislim, da bo to tudi zelo pomembno v samem um, procesu evropskih reform. Um, to bi bilo moje konkretno vprašanje. Sicer pa um, glede samega boja proti terorizmu, proti radikalizaciji, dali ste spobudne informacije, pa me vendarle zanima um, kako sodelujete tudi z drugimi državami v regijami. To varnostno tveganje, ta nek strah do neke mere obstaja, koliko je tu sodelovanja, izmenjave nekih informacij, podatkov in kaj je mogoče še pričakovati s strani Bosne in Hercegovine v borbi proti radikalizaciji. Hvala lepa. Najlepša hvala. Izvolite. Hvala najljepša svim uvaženim zastupnicima koji su... Lepo se zahvaljujem vsem eh, poslankam in poslancem, ki so zastavili vprašanje. Najprej bi se zahvalil za čestitke ki ste jih izrazili ob dejstvu, seveda, da ste prepoznali naše prizadevanja, da ste prepoznali napredek, ki ga je opravila Bosna in Hercegovina na poti um, k EU na področju gospodarske krepitve, krepitve regionalnega sodelovanja in ostalega v zadnjih dveh letih. Uh, ponosno lahko rečem, da smo se uh, vrnili na tire, ki bodo Bosno-Hercegovino popeljali do članstva Evropske unije. Prav tako lahko rečem, da so odprti vsi eh, pozitivni procesi, kar zadeva gospodarski eh, napredek, regionalno sodelovanje in še zlasti sodelovanje z našimi prvimi sosedami. Sedaj bom govoril v, vrstu, eh, v, v vrstnem redu vprašanj, kar zadeva vprašanje prvega poslanca in dobrega prijatelja, gospode Prede. Gospoda Prede, kar zadeva idealni scenarij za vprašalnik in tudi kakšna je dinamika celotnega vprašalnika. Glede na to, da po zadnjih informacijah, ki jih imamo, so institucije Republike Srpske pripravi, začele eh, vnašati uh, odgovore v eh, informacijski sistem, čeprav smo tukaj izgubili brez razloga skoraj da štiri mesecev. Eh, sedaj se bo zaključilo opredeljevanje enotnih odgovorov Bosne in Hercegovine v naslednjih par mesecih. To, kar bi bilo za nas pomembno, je, da se Bosne in Hercegovini ne zastavljajo dodatna vprašanja, temveč da se takoj začne z oceno kakovosti samih odgovorov in da najkasneje v prvem četrtletju naslednjega leta potem pridobimo pozitivno mišljenje in da potem Bosna in Hercegovina dobi status države kandidatke. Rad bi še enkrat ponovil celoti smo o, predani evropski integraciji. Evropska unija nima alternative v Bosni in Hercegovini. To je edina pot, po kateri bo šla Bosna in Hercegovina. In glede na izvedbo vseh reform, ki so dejansko bile težke in boleče, pa še druge reforme so pred nami, torej glede na to menim, da si Bosna in Hercegovina zasluži status kandidatke. Zaslužimo si, da se naredi konec dolgoletni blokadi. In naj vas še enkrat spomnim, da je stabilizacijsko pridružitveni sporazum bil podpisan pred skoraj da osmimi oziroma devetimi leti. V tem času smo mi pravzaprav bili pred ostalimi državami, če vzamemo Hrvaško. Bili smo pred, eh, vodilna država na Zahodnem Balkanu v uh, tem smislu evropske integracije. Torej zdaj si želimo hitreje izpolniti naše obveznosti in se želimo pomakniti bližje Evropske unije. To bi bil idealni scenarij. Seveda moramo zato izpolniti naše obveznosti in tukaj naj še enkrat spomnim, da se zavedam, kako pomemben je dogovor z eh, o delovanju skupnega planetarnega odbora. Tudi sedaj se oziram proti spoštovanemu eh, kolegu, gospodu Tadiču, ki je v našem parlamentu in če lahko eh, interpretiram njegovo izjavo izpred nekaj dni, on je rekel, da je zadnji predlog, ki ga je dal ta skupni odbor strani gospoda Picole, da je ta predlog spremljiv. Torej, kolikor sem jaz razumev, to odpira to možnost, da se to vprašanje po dveh letih dokončno razreši. Torej, iz tega mesta še enkrat sugeriram, da bi bilo to res dobro in lepo bi bilo, če bi gospod Tadič zdaj prikimal z glavo, da je to dejansko zdaj zanj spremljivo. Tako da krasno, hvala kar zadeva vprašanje gospoda Picole, seveda izseljevanje mladih je ključni makroekonomski problem Bosne in Hercegovine, pa to ne velja le za Bosne in Hercegovine. Mladi se izseljuje tudi z veliko bolj razvitih člani držav Evropske unije, ampak seveda na Zahodnem Balkanu je to res velik problem in naša skupna osredotočenost gre temu vprašanju. Torej vsi razvojni in investicijski programi vključujejo razvoj MSP-jev, podpore za zaposlovanje, programe za nove zaposlitve, eh, ki se dejansko osredotočajo na vprašanje mladih. Tako da to vprašanje lahko vprašanje res rešimo le, če hitro realiziramo dva ključna projekta, seveda, da kontinuiramo, no odpiramo nova delovna mesta. Naj ponovim, v zadnjih 20 mesecih smo odprli več deset tisoč delovnih mest v realnem sektorju in veliko teh delovnih mest eh, so zapolnili mladi. In seveda je to odvisno tudi od temeljne reforme sistema izobraževanja v Bosni in Hercegovini in upam, da se bo ta reforma sprožila zelo hitro, tako da bodo znanje in spremljanje prednosti, ki jih uh, dajemo mladim, prilagojeni potrebam trga dela v Bosni in Hercegovini. Kar zadeva socialne partnere, seveda oni so neobhodno potrebni za vsako razvito družbo, tako da tudi mi eh, to enako razumemo. To vrsta eh, socialnega partnerstva se izvaja skozi ekonomske socialne svete na ravni vlad, entitet, kjer se potem dogovarjajo o smernicah za pripravo najpomembnejših uh, zakonskih rešitev rešitev in tudi o, tam se pogovarjajo o harmonizaciji zakonov, tako da bi potem socialni partnerji bili v celoti zaščiteni, še zlasti seveda delovci, njihova pravica, pravica do dela, pravica do vse drugih pogojev, ki morajo biti dani. In seveda še nekaj je pomembno in glede tega se strinjamo vsi in pri tem bomo ustrajali. Torej, sindikati, tisti, ki zastopajo delavce v posameznih sektorjih ali pa splošno, še naprej morajo ohraniti raven svoje neodvisnosti, tako finančne kot tudi politične, kajti, če, eh, kajti le na ta način bodo lahko avtonomni in bodo lahko ustrezno dejansko zaščitili interese delavcev v Bosni in Hercegovini. Kar zadeva vprašanje gospoda poslanca Raduša, torej eh, mehanizem koordinacije je predvidel popolno uh, Eh, koordinacije vseh eh, pristojnih organov po ustavi. Najboljši primer za to je dejstvo, da smo v skladu z tem mehanizmom oblikovali 33 delovnih skupin, ki imajo skoraj 1500 članov, ki prihajajo iz vseh pristojnih ravni eh, Bosne in Hercegovine predsedojoči teh delovnih skupin prav tako prihajajo z eh, ravni vseh pristojnih ustanov, eh, tam, kjer so pristojni kantoni, prihajajo predsedniki in člani z ravni kantonov, Tako da ta mehanizem je vzpostavljen, v, eh, skozi te odgovore bomo tako predstavili prav, resnično dejansko stanje eh, ustavnega in pravnega sistema v Bosni in Hercegovini. In kot zadnje vprašanje je bilo vprašanje gospe Fajon in sicer eh, na temo sistema javnih servisov, javnih radiotelevizijskih servisov v Bosni in Hercegovini, kar zadeva eh, svet ministra Bosne in Hercegovine. Mi dejansko menimo, da javni servisi in tako tudi BHRT morajo biti, ostati profesionalni in morajo biti tudi finančno neodvisni, tako da bi lahko na ustrezen in eh, pravočasen način predstavljali informacije informacije državljanom v Bosni in Hercegovini o tem, kaj počnejo njihovi organi. Svet ministrov je že večkrat finančno povedal, pomagalo sistemu javne radiotelevizije Bosne in Hercegovini, tako da bi ohranila eh, mednarodno članstvo v različnih organizacijah. V tem hipu pa pričakujemo, da bodo, veljati, da bodo začele veljati spremembe zakona, ki bodo Ta zakon je bil sprejet na ravni parlamenta Bosne in Hercegovine. Upamo, da se bo torej to hitro vrnilo v parlamentarni postopek in da bo sprejet v čim krajšem času. Kar zadeva pa naše sodelovanje na področju boja proti terorizmu in vseh oblik a, a, ekstremizma, podpisali smo sporazum z Europolom, to je torej zaključeno, tako da imamo res zelo dobro sodelovanje s pristojnimi civilnimi obveščevalnimi policijskimi in drugimi agencijami, s pravosodjem in z drugimi državami v regiji, z našimi sosedami, z Evropolom, z, drž z državami v širši regiji, ne nazadnje z vsemi državami po sveti, tudi z ZDA, z Evropsko unijo, kajti terorizem je seveda globalna grožnja, globalna nevarnost pred katero nihče ne more biti v celoti zaščiten, ampak delujemo pa lahko preventivno in resnično smo osredotočeni na to, da bomo ohranili status, kakršen je zdaj. Torej nimamo odhodov na tuja bojišča. V zadnji leti in pol v Bosni in Hercegovini ni bilo incidenta, ki bi ga lahko označili kot teroristični akt ali dejanje ali pa kot dejanje um, nestrpnosti. Uh, in kot veste, v teh projektih sodelujejo poleg naših uh, ustanov, cr, uh, državnih ustanov, tudi vse crkvene ustanove, ki nam močno pomagajo v boju proti vseh oblik um, uh, ekstremizma in radikalizacije. Torej, hvala Bogu, ampak v, in, v zadnjem letu in pol se torej, uspešno borimo proti temu problemu in upam, da bo Bosna in Hercegovina še naprej. Um, neprizadeta, da se terorizem pri nas ne bo uh, zgodil, kajti za procese sprave in sodelovanja je pri nas to izjemno pomembno. Še enkrat hvala lepa za vašo potrpežljivost. Naj še enkrat izrazim, kako zelo jasno in celovito smo predani eh, evropskim integracijam, kako smo predani, da bomo nadaljevali z gospodarskim razvojem, odpirali delovna mesta, da bomo krepili eh, sodelovanje še zlasti z našimi sosedami v procesu medsebojnega razumevanja in sprave. Hvala za vse, kar ste storili kot poslanci v Evropskem parlamentu, za vse, kar ste storili doslej za Bosno in Hercegovino in pričakujem, da bomo še naprej resnični partneri, kot smo bili doslej na naši poti k evropski integraciji. Hvala. Yep. Ja. Najlepša hvala. Veliko sreče še naprej tudi pri sestankovanju v Bruslu. Hmm. Bueno, continuamos, por favor. Tako, nadaljujemo. Prosim za malo miru. Hvala lepa. Tako, gremo na naslednjo točko na dnevnem redu. Gre za politične odnose Evropske unije z Združenjem držav Jugovzhodne Azije ali ASEANom. V odboru bomo zdaj drugič obravnavali predlog poročila na lastno pobudo. Rok za vložitev predlogov sprememb je bil 3. maj do 12. 162 predlogov sprememb je bilo vloženih, 15 kompromisnih predlogov je bilo oblikovanih. Pripravil jih je gospod poročevalec, ki mu tudi predajam besedo. Kolega Butikov, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Omenili ste že, da se nam je uspelo dogovoriti o 15 kompromisnih predlogih sprememb. Zahvaliti se želim vsem poročevalcem v senci. Mislim, da smo delali konstruktivno in da smo dobro sodelovali. Zahvaljujem se tudi Evropski službi za zunanje delovanje, ki nam je pomagala pri delu. Samo dva komentarja. Prvi zadeva kompromisni predlog spremembe 6 v zvezi z šestim odstavkom. Se upravičujem, ampak pomotoma smo nekaj izpustili iz osnutka kompromisa. O tem smo se sicer dogovorili na zasedanju poročevalcev v Senci. Sporočam vam, da bom uložil ustni predlog, predlog spremembe jutri, zato da bi to napako odpravil. Predlagal bom naslednji stavek in sicer na koncu kompromisa šest. The interest of the EU in furthering engagement with the region through all ASEAN-led processes. Torej, Evropska unija želi sodelovati v tej regiji in v vseh procesih ASEAN-a. Seveda, Evropska unija se želi vključevati v procese ASEAN-a in to sploh ni bilo kontroverzno. Torej se upravičujem še enkrat. Drugi komentar, ki ga želim podati, zadeva deseti odstavek osnutka poročila. Tam predlagamo, da bi letošnjo obletnico ASEAN EU obeležili s pobudo program izmenjave mladih voditeljev EU ASEAN, ki bi se izvedel v okviru Singapura singapurskega predsedovanja Združenju ASEAN leta 2018. Generalni sekretar SSD me je obvestil, da je SSD pripravljen to podpreti z pomočjo instrumenta v partnerstvu, če bo seveda AFED to podprl. Tudi to je torej dobra novica. Hvala. Hvala, senjor Tanok. Hvala lepa, kolega Tanok, dobi besedo. Well, Hvala. Sicer nisem prosil za besedo, ampak z veseljem bom spregovoril. Gre za odlično poročilo in eh, z veseljem sem bil poročevalec v senci v zvezi s tem. Številni poskušajo primerjati ASEAN z Evropsko unijo. Mislim, da je to še nekoliko prezgodnje. ASEAN je mnogo bolj raznolik, tako kar zadeva upravljanje držav, kot tudi kulturo in tradicionalne odnose seveda upamo, da bodo v prihodnosti postali enoten trgovinski blok, s katerimi bi Evropska unija lahko razvila trgovinske odnose. Ampak zaenkrat še niso niti carinska unija, zato je do tega morda še kar dolga pot. Vendar priporočila v poročilu so dobra in spodbujamo države ASEANA, da sodelujejo bolje, da sodelujejo na področju trgovine, in tudi gospodarstva. To sodelovanje naj bi se izvajalo tudi v prihodnosti. Gre za vizijo prihodnosti in pohvaliti želim gospoda Bitikoferja. Z eno samo izjemo lahko povem, da bo skupina EKR podprla vse kompromisne predloge sprememb. Hvala. Eh, Helmut Scholz. Najlepša hvala, kolega Šolc. Ja, izpešte. Hvala lepa. Tudi sam se zahvaljujem poročevalcu za osnutek poročila in za sodelovanje pri pripravi kompromisnih predlogov sprememb. Mislim, da je bilo upoštevanih kar nekaj naših predlogov sprememb, zato je poročilo bilo obogateno, ampak lahko bi bili še bolj pogumni, še posebej kar zadeva krepitev demokratičnih pravic in pristojnosti državljanov, tudi kar zadeva dvostranske odnose, dialog in tako naprej. Ampak v celoti mislim, da bomo jutri na glasovanju dobili dobro stališče, kar zadeva gradnjo političnih in gospodarskih odnosov, pa tudi kar zadeva odnose na področju socialnih vprašanj. Hvala, gospa Lohbiler, izvolite. Hvala, gospod poročevalec. Tudi sama mislim, da je to dobro poročilo, še posebej veliko predlogih, predlogov sprememb v zvezi z kompromisom. Devet je bilo vključenih tudi kar zadevo diplomacijo. Gospod Pusini je tukaj iz SSD-ja in sicer V poročilu je navedeno, da pozdravljamo prvi politični dialog EU-ASEAN o človekovih pravicah, ki je potekal oktobra 2015 in veselimo se že nadaljnih dialogov. S tem se strinjam. Ampak mislim, da bi bilo koristno, če bi nam SSD lahko povedal, kdaj je predviden ta politični dialog, kajti letos Obeležujemo 40. obletnico odnosov EU-ASEAN in morda bi bilo dobro, če bi se to zgodilo letos. Ne vem, ali lahko gospod Pusini iz SZTA odgovori na to vprašanje. Problema, Seveda lahko izvolite, gospod. Hvala. Za veseljem bom odgovoril na to vprašanje. Večkrat smo poskusili, tudi lani, v času predsedovanja Laosa ASEANu, da bi organizirali drugi politični dialog o človekovih pravicah. Nažalost se je to izkazalo za nemogoče, razlogov je več. Filipince, ki predsedujejo, smo prosili, če bi se to lahko zgodilo in povem vam lahko, da zelo konkretno delamo na tem, da bi organizirali drugi politični dialog politični dialog o človekovih pravicah. To naj bi bilo konec leta, najverjetneje novembra. Govorimo o datumu, o dnevnem redu in o programu. Upamo, da bomo lahko premustili vse potencijalne težave na poti, ampak prijateljem iz ASEANA smo vedno jasno govorili, da je politični dialog, ki smo ga organizirali v Bruslju leta 2015, nekaj, kar ne sme ostati muha enodnevnica. To mora postati reden element naših odnosov. Zelo konkretno torej sodelujemo. Organizirali bomo drugo to vrstno zasedanje, to bo novembra in upam, da bom to lahko malo potrdil. Hvala. Muchas gracias, señor Busini. Najlepša hvala, gospod Busini. S tem smo zaključili s to točko. Glasovanje bo potekalo jutri v odboru, septembra pa na plenarnem zasedanju. Zdaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Ste prosili za besedo morda pri prejšnji točki? Yeah, um, um, apologies for se opravičujem, da sem se kar tako pojavila tukaj, ampak govorila bom v imenu Davida Martina. Danes žal ne more biti prisoten. Gospod Martin želi povedati naslednje. Hvala poročevalcu za dobro upravljeno delo v zvezi s tem poročilom. Zadovoljen je tudi, da to pokriva ključne elemente odnosov s to regijo, prav tako pa se ozira v prihodnost. Odnosi EU-ASEAN se morajo nadaljevati in poglobiti. ASEAN seveda ni samo eden najpomembnejših trgovinskih partnerjev EU, gre tudi za regijo, ki je strateško vedno bolj pomembna. Zadeve na globalni ravni se spreminjajo, zato mi podpiramo regionalno integracijo na ravni ASEAN, zato da bi to bil pomemben akter v prihodnosti. V bližnji prihodnosti pa je ASEAN lahko zelo pomemben akter v zvezi z vprašanji, kot so spor v Južno-Kitajskem morju, ASEAN pa je lahko tudi pomemben partner v tej regiji na področju okolja, človekovih pravic in netradicionalne ali nekonvencionalne varnosti. ASEAN je obstoječ model regionalne integracije in že dolgo podpirajo miren razvoj in sodelovanje s pomočjo oblikovanja institucij in s pomočjo konvergence. Lahko si izmenjujemo najboljše prakse z partnerji iz ASEANA in pomagamo jim lahko pri razvoju lastnega modela. Naša skupina je vložila kar nekaj predlogov sprememb in v veliki večini primerov so bili ti vključeni v kompromisne predloge sprememb. Zahvaljujemo se poročevalcem v senci in gospodu Bitikoferju za to, da smo vključili kar čim več stališč. David Martin meni, da bi se morali omejiti na politične odnose med EU in ASEANom, kajti pogovori o trgovinskih sporozumih zdaj tečejo, prav tako pa tečejo pogovori v zvezi z prostotrgovinskim sporozumom med obima regijama. Posvečati bi se morali odnosom EU, ASEAN in ne bi se smeli spuščati na notranje politična vprašanja. Zato bo naš glasovalni seznam to tudi odražal. David Martin se zahvaljuje vsem, ki so delali na tem poročilu, socialisti pa bomo glasovali za jutri. Hvala. Najlepša hvala. Dobro, zdaj pa nadaljujemo. Druga obravnava poročila, ki se nanaša na politične odnose Evropske unije z Indijo. Še prej pa kolega Botikofer. Se upravičujem, samo odzvati sem se želel z enim stavkom na komentarje glede političnih in trgovinskih odnosov EU-ASEAN. Govoril sem z predsednikom odbora INTA in preveril sem, da je jezik zastavljen tako, da mu inta ne nasprotuje. Hvala. Ja, Prav, dobro, smo zdaj zaključili s to točko. Nihče več ne želi besede. Na plenarnem zasedanju septembra naj bi glasovali o tem tik pred vrhom EU Indija, ki bo potekal ob koncu leta v delijo. 194 predlogov sprememb je bilo vloženih temu poročilu o odnosih EU z Indijo. 16 kompromisnih predlogov je bilo pripravljenih. Poročevalec, gospod Preda, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi rad pohvalil pogajanja, ki so potekala z ostalimi političnimi skupinami pri tem poročilu, ki se nanaša na politične odnose Evropske unije z Indijo. Večina v našem odboru si želi, da bi okrepili te demokratične odnose. Jutrišnje glasovanje se mi zdi, da bo potrdilo dosežen rezultat. Mislim, da bomo s tem poročilu, da, s poročilom dali dodatni zagon tudi vrhu, ki bo potekal jeseni, torej vrhu med Evropsko unijo in Indijo. Kar nekaj kompromisnih predlogov smo oblikovali, podanih je bilo kar nekaj konkretnih predlogov, kaj še vključiti v poročilo. V začetnem poročilu sem rekel, da bi morali imeti jasno, dosledno strategijo do Indije, kajti Indija je pomembna regija tudi znotraj globalne strategije, ki smo jo sprejeli lani. Upozorili smo tudi na to, da agenda EU-Indija do leta 2020, ki je bila sprejeta na zadnjem vrhu, mora biti čim hitreje in tudi čim bolj resno uresničena. Potem gre tu še za vprašanje prostotrgovinskega sporazuma, tudi to bi morali še enkrat obravnavati, če želimo, da bi na koncu dosegli socialno in gospodarsko pozitiven rezultat za obe strani. Kar zadeva kompromisne predloge. Ti omenjajo tudi velik potencial, ki še obstaja na področju sodelovanja med Evropsko unijo in Indijo na področju zonanje politike. Mi se namreč soočamo s številnimi podobnimi izzivi, varnostna vprašanja, pomankanje spoštovanja človekovih pravic, terorizem, ekstremizem, radikalizacija, nezakonite migracije. Poglobljen dialog med tema dvema partnerjema je ključnega pomena tudi, ko gre za sodelovanje pri reševanju konfliktov, pri reševanju podnebnih vprašanj. Tudi na mednarodni ravni bi bilo to vrstno sodelovanje zelo koristno. Okrepljeno sodelovanje pri določanju stališč na ravni Združenih narodov bi bilo prav tako nekaj koristnega, kadarkoli je tole mogoče. Zagotoviti bi morali tudi spoštovanje vseh mednarodnih standardov, tako bi obi naši demokraciji še naprej branili in zagovarjali skupne vrednote na mednarodni ravni. Potem je tu še kar nekaj vprašanj, ki so vezana na zonanjo politiko v prvotnem poročilu, pa tudi v predlogih sprememb, ki so jih uložili kolegi govora o tem. Mislim, da to ponuja zanimive možnosti za tesnejše sodelovanje med Evropsko unijo in Indijo. Naprimer, pomorska varnost, boj proti piratstvu v Indijskem oceanu. Indija in Evropska unija bi lahko tu, na primer, oblikovali skupne prakse. Potem je tu partnerstvo na področju trajnostne energije in okolja. To sta dve področji, kjer je okrepljeno partnerstvo med Evropsko unijo in Indijo nekaj, kar bi koristilo ne zgolj okolju in gospodarstvu ob, v obeh državah, temveč bi s tem spodbudili tudi sodelovanje na mednarodni ravni. Več kolegov, ki so vložili predlog, spremembe so, je tudi povdarilo, da bi morali ukrepiti osebne odnose med obema regijama. Zlasti, ko gre naprimer za izmenjave študentov, ko gre za kulturno, znanstveno sodelovanje, več bi morali uložiti v to, da bi okrepili stike med evropskimi državljani in indijskimi državljani. Potem so tu še človekove pravice, pravice žensk, svoboda izražanja, svoboda veroizpovedi. To so vprašanja, kjer si lahko med seboj pomagamo, tudi ko gre za zaščito teh temeljnih pravic. Tu je nekaj od ključnih sporočil, o katerih smo se dogovorili s poročevalci v Senci, ki se jim tudi prisrčno zahvaljujem za sodelovanje. Upam, da bomo s tem poročilom poslali jasno sporočilo, ki ga bodo, upam, slišale tudi ostale evropske institucije in institucije v New Delhiju. Ne smemo pa navajati protislovnih stališč. Mislim, da bi se morali osredotočiti na ključne elemente, predvsem na to, da si želimo storiti korak naprej pri zbližanju obeh partnerjev, da želimo okrepiti sodelovanje, predvsem pa bi želeli okrepiti sodelovanje na preomenjenih področjih. Hvala za vašo pozornost. Hvala lepa, gospod Gil. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala poročevalcu za odlično poročilo in za konstruktivno sodelovanje. Vsi poročevalci v senci to res cenimo. Mislim, da je zdaj prava priložnost, da se posvetimo odnosom med EU in Indijo in da ugotovimo, da je kje bi lahko prišlo do napredka. In mislim, da smo s tem poročilom storili prav to. To je zelo pomembno, kajti politično gledano se svet res spreminja, še posebej, če pomislimo na ZDA in na njihov novi izolacionizem. izolacionizem. Mislim, da bi res lahko na več področjih sodelovali z Indijo in Kristjan je nekaj področji že omenil, sama pa bi lahko še kaj dodala. Mislim, da je zelo pomembno, da sodelujemo na področju preprečevanja podnebnih sprememb in da zagotovimo spoštovanje sporozuma iz Pariza. Indija pa je tudi pomemben partner v zvezi s tem. Ohranjanje miru in stabilnosti v Indijskem oceanu je prav tako pomembno vprašanje. Indijci pa bi lahko bili naš zaveznik tudi v Južno-Kitajskem morju trgovinske poti tam so zelo pomembne tudi za nas. Ampak, po mojem mnenju, nismo dovolj poglobljeno obravnavali terorizma in radikalizacije. Veliko imamo tudi skupnih interesov na področju krepitvi kibernetske varnosti. V Evropskem parlamentu in Evropski uniji se posvečamo delovnim mestom in rasti. Vendar Dialog z Indijo in krepitev trgovinskih odnosov bi nam lahko pomagala tudi na tem področju. Če govorimo o trgovini, mislim, da je obžalovanja vredno, da ni prišlo do premika na področju prostotrgovinskega sporazuma. Deset let že tečejo pogajanja in mislim, da bi res morali poslati sporočilo, da obstaja nuja potem, da se pogovori spet oživijo. Ta dogovor je zelo pomemben, kajti prostotrgovinski sporozum naj bi podvojil izvoz EU v Indijo. Seveda pa bi to poslalo tudi pomemben politični signal, da je Evropska unija močna in v dobrem globalnem položaju tudi po Brexitu. Vesela sem, da obstaja nekaj pozitivnih signalov v zvezi z pogovori o prostotrgovinskem sporozumu, ko je premijer Modi obiskal Nemčijo in Francijo, naprimer, so se pogovarjali tudi o tem. To je pomembno za vse, ampak komisija bi morda lahko iz teh signalov naredila kaj več. Slišali smo že, da bo oktobra, v delu oktobra vrh in pomembno je, da ohranimo politični zagon. Zato je tudi ključnega pomena, da je poročilo konstruktivno soporočevalka v senci in pozdravljam dejstvo, da smo zagotovili nekaj ključnih predlogov sprememb v kompromisu in hvala poročevalcu za to, kar zadeva CSR, prostotrovinski sporozumi, posvečanje revščini, spoštovanju boja proti podnebnim spremembam in spoštovanje človekovih pravic. Samo da zaključim. Mislim, da je zelo pomembno, da imamo dobro zastavljeno poročilo, zato da bomo dobro pripravljeni na vrh. Hvala. Časa nam je že zmanjkalo za obravnavo te točke, zato ker nas čaka še predstavitev študije na temo energija. Gospod Stenok. Hvala. Bom kratek. Nina Gel in sam se takoj vrneva nazaj v leto 99. V parlamentu sem oblikoval skupino prijatelji Indije. Nina Gil je bila tudi ena od ustanovnih članic in postala je prva predsednica delegacije za Indijo, ki je izšla iz tega. Indija je največja demokracija na svetu, v prihodnosti bodo še večji, kot so Kitajci, naprimer, imajo starodavne vezi z Evropo preko Združne kraljestva, Francije in Portugalske. Veliko imamo skupnih interesov na področju preprečevanja podnebnih sprememb in globalnega džihadističnega terorizma, prav tako pa seveda podpirajo tudi globalno trgovino. So del držav BRIK in imajo močno gospodarstvo. Mislim, da bi bilo dobro, če bi imeli na neki točki v prihodnosti formalno izpogajen prostotrgovinski sporazum z EU. Nažalost, 27 terico, ker bo moja država takrat EU že zapustila. Veliko diaspor iz Indije je v številnih državah članicah, tudi v Združenem kraljestvu, ampak dobro, Brexit bo vse spremenil, pa vendar, mislim, da se ljudje nečesa ne zavedajo. Trenutno dva premijeja iz EU 28 lahko vezi potegneta v Indijo, premije portugalske in tudi nove premije irske ima vezi z Indijo. To so zelo močne povezave torej med EU in Indijo. Hvala. Senjor Buhner. Kolega Buhner, prosim, čim bolj kratko. Eh. Hvala, hvala, gospod poročevalec za vaše poročilo. Nekaj komentarjev imam. Kompromis 7. Na kratko ste omenili STO, ampak niste sprejeli predloga spremembe 100. Tam govorimo o zalogah pšenice ali riža. To je zelo pomembno za prehrano v tej državi, če monsun, na primer, ne pride takrat, ko bi moral. Mislim, da je to zelo pomembno in v STO teče razprava na to temo v tem trenutku. Mislim, da bi morali ukrepiti Stališče Indije tukaj je to zelo pomembno tudi z vidika človekovih pravic. Drugič. Lepo bi bilo videti bolj strogo zastavljen jezik, kar zadeva notranje politične težave. Tam so politični skrajneži, ki zatirajo pravice drugih ljudi, naprimer. Še nekaj je za me mm, zelo pomembno, gre za vprašanje generičnih zdravil. V poročilu to ni dovolj izpostavljeno. V splošnem sem torej zadovoljen s poročilom, mislim, da je to dobro poročilo, ampak te zadeve bi pa vseeno bilo dobro vključiti. Hvala. Eh, Hvala lepa. Za zaključek. Za pa besedo predam še službi za zunanje delovanje. Zelo na kratko, prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Na začetku se želim zahvaliti poročevalcu Predi in poročevalcem v Senci za to zelo dobro poročilo. Hvala. Dobro, se mi zdi, da je vsebina poročila v skladu z razmišljanjem SSD. -ja. Mi poskušamo izkoristiti ta potencial v odnosih med EU in Indijo. Prav tako bomo izvedli strateški pregled odnosov v prihodnjem letu. Poleti in jeseni bomo nadaljevali delo, ki smo ga začeli na vrhu leta 2016. Poskušali bomo konsolidirati ukrepe iz akcijskega načrta za leto 2020. Omenila bi samo nekaj dialogov. Govorimo o pomorski varnosti, kibernetski varnosti, preprečevanju terorizma, govorimo tudi o številnih izzivih, ki ste jih identificirali vi v poročilu. Podnebne spremembe so seveda tudi pomembno vprašanje in tudi za nas je to pomembna tema, kajti stališče ZDA je zelo negotovo. Za nas je zelo pomembno, da zdaj zagotovimo partnerstva po vsem svetu, še posebej z velikimi demokracijami, kot je Indija. Zunanja politika, strinjamo se, da imamo skupne izzive, nekaj ste jih omenili vi, seveda pa jih je še več. Stiki med ljudmi so zelo pomembni, še naprej tesno sodelujemo naprimer na področju Erasmusa. Povem vam lahko, da smo zadovoljni, kajti številke za Erasmus so se v zadnjem letu dramatično povišale na podlagi dela Evropske unije in upamo, da bomo lahko več sodelovali tudi na področju znanosti. Prizadevali si bomo za dialog na področju človekovih pravic z Indijo, še naprej, to bo tudi pred vrhom, ki bo potekal jeseni. Mislim, da bo poročilo pomembna podlaga za naš razmislek in cenimo vaš prispevek. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospa Kodi. Glasovanje bo potekalo jutri v odboru na plenarnem zasedanju pa septembra. No. No, bueno, Tako, zdaj pa prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu. Predstavitev študije Energija. Gre za sejo brez navzočnosti javnosti, tako da lahko v dvorani ostanejo zgolj poslanci, potem sodelovci v političnih skupinah ter uradniki.